Uh, Kolegi, prosim, da se usedete, ker bomo začeli. <clears throat> Um, uh, začeli bomo naše srečanje. Imamo mal, majhno zamudo, ker je komisar pozabil svoja očala in uh, bomo to vzeli kot, da je tudi on le človek in sposodil si je druga očala. No, komisar se je še malce pošalil, ampak ne bom tega povedal na glas. Torej, če naredi kakšno napako, je to njegova napaka, ne zaradi tega, ker ima sposojena očala, ampak vsekakor je človek. Da bom pa eh, solidaren, pa ne bom nosil svojih očal. Uh, Gospod Dimitris Avramopoulos je eden izmed uh, komisarju, ki je pristojen tudi eh, za naš eh, odbor. Imamo pet komisarjev, ki imajo podobne pristojnosti, ampak on je edini, ki je tudi za eh, državljanstvo pristojen. Obljubil je, da bo prišel čim prej in tudi eh, držal je svojo obljubo. Kot vaš predsednik moram povedati, da je bil v neprestanem stiku z našo pisarno od samega zaslišanja. In želim, da se to da na zapisnik, da. Eh, je stalno preučeval naš portfelj od samega zaslišanja naprej. Danes prihaja k nam zelo pripravljen. No, tega sicer ne vem, ampak vsekakor je bil v stalnem stiku z nami. Včeraj, kot vam bo tudi povedal, smo imeli srečanje, eh, torej predsedniki vseh eh, odborov, parlamentarnih odborov in pa kolegi komisarjev in um, notranje zadeve in pravosodje, torej portfolj, ki je naš portfelj, uh, je tudi v centru pozornosti kolegija. In podpredsednik je tudi dejal, da so migracije in državljanstvo tudi ključne. V tej luči pozdravljamo komisarja Avramopolosa na našem prvem srečanju. Govoril bo 10 do 15 minut. Potem bom dal besedo koordinatorjem, potem pa bodo seveda tudi drugi člani dobili besedo. Vem, da želi vsi te spregovoriti in rad bi na kratko povedal, da to ne bo edino srečanje z komisarjem, da je to vse del procesa eh, in eh, vem, da boste želeli govoriti o vsem. Ampak prosim, govorite o ključnih vprašanjih, gre za zelo velik portfelj, govorite o tistih ključnih zadevah, o katerih želite govoriti danes. Naj vas ne zanese, da boste želeli govoriti o vsem, čeprav vem, da boste to želeli, ampak res govorite o vprašanjih, o katerih želite danes, ki, so, na, ki vas danes najbolj težijo, kajti redno bo prihajal, vsaj tako je obljubil. Gospod komisar, izvolite, prosim, da podate svojo prvo izjavo odboru, potem pa bomo odprli. Eh, besedo za člane. Uh, Hvala lepa. No, prej ste rekli, da sem le človek, no v tem eh, odboru res drugega kot človek ne moreš biti, saj je narava odbora taka. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, gospod predsednik, sem počaščen in zelo zadovoljen, da sem lahko danes tukaj. Prve štiri tedne, odkar sem prevzel uh, to delo, so bile uh, polne, napolnjene z delom. Prejšnji teden sem imel krst na plenarnem zasedanju. Odelil sem se nekaj pomembnih konferenc in srečanj, zato da bi tudi uh, povedal politična stališča v, na, pri glavnih temih in tudi pripravljamo delovni program za naslednje leto, zato da bomo opredelili strategijo uh, nekaterih naših poglavitnih dosjejev. Mm, omenil bom nekaj svojega dela tudi v svojem govoru. Naj začnem z vprašanjem migracij. Skupaj z predsedstvom smo imeli priložnosti izmenjave mnen pretekli teden v Štrasburju. Rad bi se zahvalil vsem za zelo plodno in konstruktivno razpravo, predvsem o migracijskih tokovih, skupnih eh, operacijah, varnih poteh za prosilce za azil in pa tesno sodelovanje z tretjimi državami. Zelo skrbno sem si pribeležil vaše prispevke. Kar se tiče trenutnega stanja pri izvajanju akcij, ki so bile dogovorjene pod delovno skupino za sredozemlje in na nedavnem svetu PNZ in njihovih sklepov v oktobru, bi vas rad opozoril na tabelo rezultatov, ki smo vam jo tudi posredovali. Mislim, da bo v tem trenutku odgovorila na večino vaših vprašanj. Po tej poti nameravam nadaljevati in veselim se vaše resolucije po naši razpravi v preteklem tednu. Moramo pospešiti aktivnosti za, to, za boj proti kriminalcem in tihotapcem, ki kršijo pravice ljudi, ki jih tihotapijo in tudi ogrožajo njihova življenja. Torej, moje delo bo sredotočanje na preprečevanje Eh, izgub življenja. Komisija se želi boriti proti tihotapcem in zagotoviti upoštevanje človekovih pravic vseh migrantov, ne glede na njihov status. To je nekaj, kar sem izpostavil tudi v, na konferenci Agencije za temeljne pravice, ki je bila namenjena migracijam in temeljnim pravicam. že tudi izvajamo pobude za okrepitev tudi obveščevalnih služb in tudi za povečanje kapacitet um, kaz, organov kazanskega pregona, naprimer tudi za krepitvijo sodelovanja z Europolom. Če pa res želimo doseči trajnostne in učinkovite rešitve, morajo biti ti prizade, ta prizadevanja del skupnih eh, prizadevanj, kjer sodelovanje znotraj Evropske unije povežemo tudi sodelovanjem s tretjimi državami. Nek, ja, en od jasnih primerov uh, takega sodelovanja je proces Kartum, ki smo ga sprožili prejšnji teden v Rimu. In to je dober primer, kako se lahko vključujemo v politični dialog z, tretični, z tretjimi državami na podlagi medsebojnega zaupanja in skupnih interesov. Uh, in da to podpremo tudi s konkretnimi eh, projekti in z skupnim financiranjem. Prvič so takšni projekti tudi eh, sproženi strani držav izvora, držav tranzita in drž ciljnih držav. Obst sprožili bomo tudi projekte, ki bodo pomagali migrantom, ki eh, prihajajo na prekomorskih poti. Okrepili bomo sodelovanje z afriškimi partnerji za boj proti tihotapcem in prekupčevalcem. Rad bi povedal, da srečanje pretekli teden v Rimu so bili zelo politično pomembna. Ne le zato, ker nam je uspelo za isto pogajalsko mizo posesti države, kot je Eritreja in Etiopija, ampak tudi, ker smo imeli priložnost, da slišimo mnenja naših afriških sogovorcev. Kar se tiče zakonitih migracij, ponovno povdarjam svojo zavezo, da želim pripraviti novo evropsko politiko o e, zakonitem priseljenstvu in to bo najvišja prioriteta. To bo ključni prispevek za ekonomsko rast in zaščito našega socialnega modela. Kot sem izpostavil tudi na konferenci OECD v Parizu o zakonitih migracijah pred dvema dnevoma, občasne kampanje regularizacije niso primeren odziv. Vspostavljajo negotovost za potencijalne migrante ki sicer mislijo, da je neka regulativa um, obstoječa, ampak zelo nepredvidljiva. Namesto tega se moramo osredotočiti na to, da ustvarimo zakonite poti. Da bi izdelali to politiko, bomo tesno sodelovali tudi z gospodarstvom, vključno z MSP-ji, z sindikati in z zainteresiranimi poslanci Evropskega parlamenta. In bolje kot vi kot jaz, veste vi, kako težka naloga je to. Vključevanje ekonomskih deležnikov je bistvenega pomena. Če želimo spremeniti tudi zgodbo o migraciji, jih je treba vključiti, če želimo, da bodo spremembe učinkovite tudi pri tej politiki. In pri tem računam na vašo dragoceno politično pomoč. Začeli bomo s tem, da bomo pregledali obstoječe politike, kot je naprimer eh, modra karta Evropske unije, zato da bomo povečali njeno privlačnost in učinkovitost. Potem dodatno področje je tudi pregled direktive za študente in raziskovalce. Pripravili smo zelo ambiciozen predlog za sodobnejša in privlačnejša pravila. Želim izraziti zahvalo Evropskemu parlamentu za to močno podporo, ki jo je dal našim predlogom. Države članice zaenkrat še niso uskladile stališča glede tega. Italijansko predsedstvo pa je uspelo tu doseči napredek pri pogovorjih na pomembnem področju, kot je naprimer mobilnost znotraj Evropske unije. Upam, da bo na koncu leta svet tudi dosegel uh, soglasje. Tudi tu računam na vašo uh, podporo v bodočih pogajanjih. Prav tako ne smemo pozaviti, pozabiti, da večina migrantov izven Evropske unije prihajajo zaradi drugih razlogov, kot je zaposlovanje. Združevanje družin je najpomembnejša kategorija še vedno. Torej je treba izdajati vizume tudi na podlagi humanitarnih razlogov. Te ljudje prihajajo sem z izobrazbo in z uh, znanjem in uh, v interesu države gostiteljice je, da jim dovoli, da ta znanja tudi uporabijo. Vključevanje v trg delovne sile zakonitih priseljencev je zato področje, kjer bomo pospešeno delali na evropski ravni. Pa naj spomnim še na pretekli teden, ko je parlament tudi zaprosil za mnenje uh, računskega sodišča v zvezi z sporazume med EU in Kanado. Morali smo čakati na mnenje sodišča. Komisija upa, da bo sodišče k malu pojasnilo svoje stališče, da bomo lahko tukaj nadaljevali s tem uh, sporazumom, zato da bodo dodatne pravice, ki jih um, ta sporazum nudi, postale resničnost. Po mnenju komisije odločitev preteklega tedna ne vpliva na osebino ali na eh, tekoča um, pogovore o direktivi o pravice potnikov. Torej, svežen za varstvo podatkov, o katerem se trenutno pogajamo in uh, tudi sodna praksa v zvezi z um, uh, varstvom podatkov, nekako se boje vsem drugačno uh, schemo kot tudi um, direktiva o varstvu um, oziroma o podatkih pot, letalskih potnikov. In ta pravila so bistvena za vse, um, ki živijo v Evropi. Nekateri še vedno uh, dvomite o pomenu posredovanja podatkov o potnikih in kot komisar sem pripravljen tudi organizirati sestanek strokovnjakov, ki bodo z konkretnimi primeri lahko um, razložili, kako se lahko s temi podatki tudi bori proti kriminalu in tako bomo lahko odgovorili na možno vprašanje poslancev in poslank. Koristno bo imeti takšno, uh, takšno posvet čim preje zaradi potreb po varnosti evropskih državljanov pa potrebujemo evropski pristop. Zato je komisija verjame, da moramo hitro okrepati in zagotoviti varnost, ki jo bo potem nudila direktiva o varnosti podatkov. Komisija verjame, da je treba tu uvesti številne eh, spremembe v predlogu v zvezi z evidenco podatkov o potnikih in da je treba zagotoviti, da je predlog usklajen tudi z pravili o varstvu podatkov. Treba je tudi ukrepiti enote za informiranje potnikov in treba je tudi opredeliti vlogo neodvisnega varuha podatkov. Ljudje, ki delajo na področju eh, podatkov, morajo biti tudi usposobljeni v zvezi z temeljnimi pravicami. Komisija bo imela le dve leti na mesto štirih, da bo pregledala delovanje te direktive in da bo poročala parlamentu. Zelo si prizadevamo sodelovati z parlamentom in svetom, zato da bomo dosegli to vrste napredek na področju evidence podatkov o potnikih. Seveda bomo prosili tudi za predloge sprememb, da okrepimo to direktivo in um, prosim vas, da to storite. Rad bi sodeloval z vami na tem področju. Komisija bo podprla vsa prizadevanja za to, da bo trenuten predlog bolj temeljit iz vidika tudi zagotovil eh, temeljnih človekovih pravic. Ne smemo eh, odlašati z delom v zvezi z evidenco podatkov o potnikih. Številne države članice so že vzpostavile svoj lasten nacionalni sistem. Zelo tesno spremljamo ta dogajanja, zato da bomo zagotovili, da to delo ne bo, ne bo vplivalo eh, na temeljne človekove pravice državljanov, vključno z zaščito njegovi, njihovih osebnih podatkov. Ne želim se vračati k istim vprašanjem v zvezi z financiranjem eh, nacionalnih schem za evidenco podatkov o potnikih. Komisija je v zvezi s tem dala jasen odgovor. A tudi brez financiranja nekatere države članice še vedno vajo nacionalne evidence podatkov o potnikih. Ob pomankanju evropskih pravil v zvezi s tem tvegamo, da bo imeli različne nacionalne sisteme o evidenci podatkov potnikov z različnimi zagotavljanjem človekovih pravic. Potrebujemo evropski sistem. Komisija bo januarja gostila srečanje med nacionalnimi strokovnjaki, ki so vključeni v projekte um, evidence podatkov potnikih in tudi strokovnjaki za uh, varstvo podatkov, zato da se bo okrepilo sodelovanje med njimi. Končno pa je treba upoštevati tudi voljo obeh so zakonodajalcev. Zato vas tudi pozivam. Gre za realno izbiro. Lahko sodelujemo, da bomo bistveno izboljšali trenutni predlog in zagotovimo visoko raven eh, zaščite za evropske državljane na evropski ravni. Pa še nekaj besed o hrambi podatkov. Stara zakonodaja je, je preklicana in vendar je to pomembno za boj proti kriminalu. Zato moramo razmisliti o politiki, ki bo zagotovila, na eni strani spoštovanje zasebnosti in osebnih podatkov, hkrati pa tudi varnost, zaščito državljanov in pa delovanje notranjega trga. Nova komisija bo kot obljubljeno preučila najboljše opcije za nadaljne delo, kar se tiče hrambe podatkov o telekomunikacijah, pri tem pa bo upoštevala vse pomisleke. Tu je sodna praksa naše vodilo za naprej. Rad bi vas obvestil tudi o tem, kaj delamo v zvezi z problemom tujih bojevnikov. Zelo tesno sodelujemo z državam članicam, da bi razvili skupni pristop, da bi najbolje izkoristili obstoječe možnosti eh, evropske zakonodaje, tako kar se tiče preverjanja dokumentov, kot tudi preverjanja oseb. Komisija namerava um, izdati smernice za obmejne policiste in zelo tesno sodelujemo z državami članicami, zato da bomo izvajali eh, hitre in učinkovite ukrepe za izvajanje šengenskega sistema. Te ukrepi bodo omogočili pospešeno um, in izboljšano izmenjavo um, informacij, Eh, o tujih bojevnikih. Sedaj pa še nekaj o pametnih mejah. Na podlagi nedavnih razprav bo komisija predstavila nov predlog, hkrati pa bo umaknila zakonodajni svežen iz leta 2013. Potem faza testiranja se naj bi zaključila do septembra 2015. Komisija namerava predstaviti nove predloge v, ob koncu leta 2015 ali ob začetku leta 2016. Ta pregled bo namenjen za tudi skrbem izraženi strani parlamenta in tudi izboljšati učinkovitost pametnih meja in hkrati eh, tudi zagotoviti ravnotežje med stroški in učinkom. Tudi mnenje parlamentu v zvezi z razvojem pametnih mej je ključen pri pregledu, pri, pri pripravi pregleda. Tesno bomo sodelovali z vami, predvsem z obema poročevalcema, z gospod Fajon in z gospodom Dezdemera. Veselim se že um, posvetov z nacionalnimi parlamenti konec februarja. Rad bi se vam tudi zahvalil za uh, pismo, ki ste mi ga poslali, v katerem ste me med drugim povabili na uh, tristranski, tristransko srečanje 9. decembra. Vendar pa ne bom pretiraval, če bom povedal, da je moj, dnevnik, moj dnevni red poln uh, naslednje tri tedne. 9. moram biti v Ženevi. Uh, o zvezi z zelo pomembno konferenco o vračanju beguncev iz Sirije. Desetega pa moramo vsi komisari v Luksemburg, takoj po kolegiju. Uh, upam, da bomo na določena vprašanja lahko razrešili tudi pred zasedanjem Koreperja in tokrat me bo zastopal moj generalni direktor. Pobudo smo izkoristili, da smo tudi prosili eh, svet, da pripravi politične smernice za drugo eh, fazo za ta koncept. Komisija ima tu eh, pristojnost za pobudo, ampak bo seveda tu sodelovala z svetom in parlamentom. In Vključili bomo tudi organe za varstvo podatkov. Gospe in gospodje, prvi mesec je bil zelo naporen. Veliko stvari je bilo načrtovanih, še preden sem sploh prevzel mandat. In veliko vprašanj bo treba še obdelati. Sam si želim okrepiti stike z poslanci v zvezi z posameznimi dosjeji in biti tudi v stalnem stiku z odborom Libe. Želel sem začeti srečanje že prejšnji teden v Strasburgu, ampak zahvaljujoč vam sem se moral sredotočiti na dnevni red plenarnega zasedanja. Hvala za vašo pozornost. Okay. Hvala lepa. Vse eden od poslancev je skušal ploskati. To je že dobro. Torej, niste dobili dovolj simpatije, ker ste pozabili počala. Eno dobro novico imamo. imamo rekord v našem odboru, namreč vsak eh, član, ki je prisoten danes, želi spregovoriti. Vključno z nekom, ki mi je poslal sporočilo, ki ga sploh še ni tukaj, pa tudi želi govoriti. Torej tudi um, zaposleni želijo spregovoriti. Torej smo postavili nov rekord. Torej 26, niti 26 članov, niti ni tukaj. To je nenormalna situacija, da želi spregovoriti več članov, kot je prisotnih. To je dober znak, ampak ko boste tukaj čez štiri leta, bo dvorana eh, prazna in vas niti ne bojo marili. Torej, izkoristite današnji dan. In eh, izziv je v tem, da verjetno ne bomo uspeli končati do petih, ker ti komisar je govoril dovolj dolgo, eh, dal sem vam 20 minut, drugič boste morali biti krajši, to veste. Kolegi, prosim, da ostanete pri dveh minutah. Najprej koordinatorji, morda tri minute, kajti ste koordinatorji in mi grenite življenje, zato dobite tri minute. Začeli bomo z e LS, ampak prosim, da ste disciplinirani in res ne um, podležite tej skušnjavi, da bi govorili čisto vsakem, ampak govorite o tistem, kar je za vas pomembno. Razen koordinatorji bodo verjetno govorili o več kot eni stvari. Torej, najprej LS Roberta, izvolite. Sarju tal prezentacijoni tijak, u grazi tal li zammejt il kelma li inti tajtna waqti smih tijak abel maġejt maħtur komisar. Hvala lepa. Zelo se spominjam vaših besed za slišanje, da ste že takrat obljubili, da boste ohranili stik z našim odborom. Kar se tiče migracije. to vprašanje je zelo zaskrbljujoče. Gre za temo, ki je ne moremo obravnavati izolirano, temveč jo je treba obravnavati celostno. Brez celostne strategije, ki bi vključevala vse vidike eh, migracij in azila, ne bomo dosegli naših ciljev kar se dogaja v sredozemlju je, neposred, je po, neposredna um, posledica tega, kar se dogaja v subsahari in v Libiji. Medtem pa odziv ni ustrezen. Moramo storiti bistveno več, zato da se bomo borili proti mrežam organiziranega kriminala, ki izkoriščajo tiste ljudi, ki so najbolj občutljivi. Evropska unija mora pri tem odigrati pomembno vlogo in uh, bi morala sodelovati z vsemi eh, državami članicami, zato da bo zaključila to grozljivo situacijo. To so evropske teme, ki zahtevajo evropske rešitve. Kakšne pa so akcije poleg tega, ki ste jih omenili? Torej, komisija bo nadaljevala z krepitvijo odziva in boja proti tihotapcem in agencije, kot sto Frontex in druge, morajo imeti na razpolago vse možne vere, zato da bojo lahko upravile svoje delo. Eh, kar se tiče evidence o letalskih potnikih, me veseli, kar ste povedali in odločitev, ki je bila sprejeta prejšnji teden v zvezi z Evropsko unijo oziroma med Evropsko unijo in Kanado. Uh, ne bo vplivala na um, vsebino direktive o evidenci potnikov oziroma evidenci podatkov o potnikov. Po mojem mnenju bo ta direktiva povečala varnost uh, potnikov in bo tudi zagotovila sisteme, ki bojo imeli dovolj um, nadzora, kar bo dobro za vse državljane. Kar pa se tiče državljanstva, to je tema ki je znotraj vašega portfelja in rad bi tudi govorila o vprašanju državljanstva na Malti. Imamo zaskrbljujoča poročila, ki pravijo, da sporazum med malteškimi oblastmi in med komisijo o možnosti za ljudi, ki kupujejo potne liste in zahtevah, da naj bi te ljudje živeli na Malti vsaj eno leto, da se to ne spoštuje. Če je to res, upam, da bo komisija analizirala našo situacijo. Hvala. Thanks, Roberta. And, um... Hvala, Roberta. Roberta se je držala treh minut. Prosim, koordinatorje, da se res držite tega. Za SND Birgit Cipel. Ja, eh, hvala, gospod Avramopoulos. Tema migracije ima dejansko zelo veliko obrazov. Po eni strani upam, da boste skupaj z nami v okviru Evropske eh, unije obranili prost eh, prehod eh, proti napadom iz različnih držav članic. Potem je tu individualna pravica do azila. Mislim, da smo tu še nekoliko odmaknjeni od rešitev in sicer kako zagotoviti, da bi begunci našli varno pot v Evropo, da lahko tu zaprosijo za azil. In drug del, ki je tudi del vašega portfolija, pa je migracija na naše trge dela, tu ste že omenili nekaj točk. Vendar pa se mi zdi iritirajoče, če pod naslovom eh, migracije govorimo tudi o trgovanju z ljudmi. Trgovanje z ljudmi je eh, hud zločin, očitno je to naraščajoč posel, ki ga izvajajo kriminalne organizacije vendar pa bi sama to uvrstila v področje boja proti organiziranemu kriminalu in ne na področje migracij, eh, kajti to lahko sproža precej živčne razprave med prebivalstvom. Morda me je nekoliko uh, uh, iritiral tudi prevod vašega napotka in sedaj sem zopet uh, na področju kazenskega prava pri ukrepih za varnost in sicer, uh, da nacionalni PNR sistemi prispevajo k temu, da se pravice ljudi v Evropi zaščitijo na različne načine. To se mi zdi nenavadno. Eh, kajti vse države članice se vendarle sklicujejo oziroma so se dogovorile za evropske vrednote. Eh, kako je možno, da zaščita teh temeljnih pravic samo zato, ker so to nacionalne pravice, eh, izgleda različno? V tem kontekstu um, bomo v tem tednu imeli zelo zanimive debate in zato vas prosim, eh, da poveste, ali tu lahko dobimo pojasnila, kaj ti obstaje zelo veliko ukrepov na področju varnosti. Vendar pa vedno znova slišimo strani različnih organizacij na evropski ravni, pa tudi strani držav članic, da vsi ti eh, različni okrepi eh, za boj proti kriminalu niso med seboj povezani, da nekatere države obstoječih ukrepov sploh ne izkoriščajo, tako da sploh ne moremo oceniti, v kakšni meri so eh, sploh potrebni novi dodatni ukrepi oziroma kakšna bi bila njihova korist. Upam, da sem to raz, pravilno razumela in sicer, da ste omenili, Eh, možni novi PNR sporazum in da moramo v tem kontekstu eh, tudi eh, ugotoviti, kaj se bo zgodilo z paketom varstva podatkov, zlasti za direktivo, skratka, kako bo na to vplivala mm, sodna praksa v zvezi za hrambo podatkov, no in še zadnji stavek. Eh, čudim se, kakšne detaljirane informacije eh, imajo eh, države članice o teh foreign fighters, čeprav še nimajo ustreznega sistema o evidenci podatkov potnikov. Hvala lepa, praktično ste se pok ste pokrili vse in se držali časa. Za EKR pa koordinator Timothy Kirkhope predsednik in gospod komisar, rad bi pozdravil gospoda komisarja in se mu zahvaljujem za temeljito analizo trenutne situacije. Ne bom vas dolgočasil z vsako posamezno temo. Rad pa bi pozdravil vaše komentarje v zvezi z evidenco podatkov o potnikih. Sam sem tesno sodeloval pri tej temi in skušal zadobiti tudi želje kolegov v tem odboru. Sedaj me zelo zanima oziroma sem zelo vesel, da bo komisija predlagala nekaj sprememb in z veseljem si bom ogledal ne le uh, pomisleke kolegov, ampak tudi predloge komisije, zato da bomo tukaj dosegli napredek. Imam pa zelo specifično vprašanje. Rad bi spostavil vprašanje postopkov in eh, obravnavo eh, prosilcev za azil v Evropski uniji. Poznamo nekatere žalostne dogodke, ki so se zgodili v posameznih državah. Zanima me, ali bo Evropska komisija si temeljito gledala razlike kakovosti postopkov in um, obravnavanja teh ljudi, vključno z kakovostjo standardov uh, pogojev zadrževanja, predvsem za otroke in mladoletnike. To je nekaj, kar je zelo alarmantno tudi v našem, v mojem volilnem okrožju, kajti ne glede na zakone, ki jih moramo upoštevati v zvezi z migranti, moramo biti posebej zavestni tudi o humanitarnih vidikih pri delu z otroki. In zdi se mi, da kar se tiče kakovosti, so pogoji za sprejem otrokov so, so taki, da v 21. stoletju kot evropejci ne moramo biti ravno ponosni na to. Hvala lepa, koordinatorica za skupino ALDE, Cecilia Wikström. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi eh, komisarju Avramopolusom, da se je danes. Um, da je danes prišel. Mene pa zanima v zvezi z uredbo eh, Dublin in z, ne, eh, in z mladoletniki brez um, spremljave. Veste, da naj bi se pogovarjali spet o osmem členu v zvezi z um, mladoletniki brez spremljave In tu čakamo na sodbo sodišča. Tri institucije so se zavezale oziroma smo se zavedale, da uskladimo uredbo Dublin z izidom te sodbe in komisija je izpolnila Eh, obljubo in je poleti predložila predlog, ki smo ga zelo ocenili. Vaš predlog smo v odboru Libe sprejeli eh, pozitivno, saj upošteva um, sod, odločbo sodišča in preprečuje nepotrebno premeščanje uh, mladoletnikov brez spremljave med državami članicami. In zelo me zanima, ali boste pri tej tako odločni kot vaš predhodnik, da boste branili predlog komisije, ne boste spreminjali tega stališča, uh, na tak način, da bi zmanjšali standarde um, sodbe Evropskega sodišča, kajti ta jasno navaja, da mladoletnikov se ne sme pošiljati iz države v države kot neke pakete in da Evropi bi morali imeti boljšo prakso. Drugič, nekateri so omenili, da bi lahko prišlo do odločitve V zvezi z Evropsko evidenco podatkov potnikov, kot veste, je Libe ta predlog zavrnil pred dvema letoma. In gospod komisar Avramopoulos, sprašujem vas, ali se zavedate dejstva, da je nizozemski parlament glasoval proti nacionalni evidenci podatkov potnikih in da je vlada projekt, ki je bil financiran z evropskim denarjem, zaustavila. Denar se bo vrnil v evropski proračun. Če bo so nacionalni parlamenti proti Evropskemu evidenciju o podatku potnih, kako se boste odzvali na to? Boste še vedno se zauzeli za obvezen program na ravni Evropske unije in če boste tako storili, če je zares potrebno varstvo podatkov in tudi to glavna skrb, kot ste to omenili, zakaj skupaj z vašimi kolegi v komisiji ne namenite vseh vaših prizadevanj za to, da najprej zagotovite um, sprejetje predloga o varstvu podatkov, kajti to bi bil prvi ključni mejnik, ki bi ga bilo treba sprejeti v tej primeru, zato da se zagotovi pravni okvir, v okviru katerega se lahko eh, dela, ko se govori o zbiranju podatkov, ki vključujejo tudi osebne podatke. To sta dve vprašanje in evo, če držala sem se časa. Hvala, veselim se vaših odgovorov. No, ne čisto, ampak v redu. Hvala, Cecilija. Sedaj pa imamo Gue, Konja Ernst, Konja. Hvala, gospod komisar, za vaš prispevek in za vaše prve izjave. In sicer vas na temo politike preseljevanja sprašujem naslednje. Tisti, ki govori o tej politiki, mora dati odgovor na dve vprašanji. Prvo vprašanje, na katero bi želela odgovor, je, eh, kaj menite, eh, kako bi naprej lahko delali za tablinskim sistemom. Eh, naprimer eh, država kot je Grčija je zelo močno konfrontirana s tem, eh, da prosilci za azil, ki tja pridejo, da jih je potrebno sprejeti, sicer obstaja nekakšna diferencacija, ampak vemo, da je temu tako. Ali želite še naprej ustrajati na tem dublinskem sistemu ali se boste zauzemali, da bo tako ostalo, kot je, da se bodo stvari tako izvajale ali pa vidite eh, potrebo po spremembah. Druga točka eh, zadeva resettlement in sicer obstaja program. Eh, strani EU obstajajo predstave, države članice nimajo prav veliko interesa za to, kaj boste napravili, da bi okrepili resettlement in da bi dejansko več držav članic premaknili v to smer. E, to je točka, ki zadeva migracije in azil. E, drugi del e, je naslednji. Zelo me čudi, naslednji teden bomo poslali na Evropsko sodišče PNR sporazum Evropa-Kanada in popolnoma jasno je, Eh, da eh, lahko pričakujemo zelo kritično sodbo iz zelo enostavnega razloga. Eh, kajti direktiva o hrambi podatkov je bila razglašena za nično, de facto več ne obstaja. In vsi eh, vemo, da je PNR pravzaprav hramba podatkov. Kaj sicer? Sicer to drugače sploh ne bi imelo smisla. Sicer pa ne razumem, kako se tako forsirano zauzemate za to, da ob teh pričakovanjih, eh, ko smo sporazum poslali na Evropsko sodišče, da se tu zauzemate za evropski PNR v mojih očeh eh, eh, to pravzaprav za, eh, že zadeva mejo resnega. Ali ne bi raje počakali, kakšen bo izid, kaj bo dejansko sodišče reklo? Ali ne bi bilo bolje najprej počakati? To bi bil vendarle minimum. To je prva točka v zvezi z EU PNR. Tu sem dejansko zelo začudena, da to tako forsiramo, da moramo to uh, sedaj takoj urediti. Uh, mislim, da bi bilo treba eh, počakati ali mislite, da boste s tem uspeli. Tu dejansko vidim velike probleme. Eh, kaj boste napravili, eh, da boste paket varstva podatkov tudi uveljavili? To je za nas veliko pomembneje. Mislim, da je treba pritiskati v tej smeri, da se implementira paket o varstvu podatkov in da se zato angažirate v prvi vrsti, ne za PNR. Hvala, Sedaj pa Judy Sergentini, umir zelenih koordinatorka. Hvala lepa, gospod predsednik Cecilija Vekstrom in pa Kornelija, ste že govorili o hrambi podatkov, zato mislim, da ne bi ničesar dodala. Ampak kot nizozemska poslanka sem želela povedati nekaj zelo podobnega glede subvencij, ker nacionalni parlamenti pravijo ne, hvala. Sedaj pa nov pristop glede zakonite migracije. Videli smo delovni načrt Evropske komisije ki pravi, da se daje delo na poti k novi migracijski politiki. In vi sedaj pravite, gospod komisar, da želite spremeniti celo zgodbo glede migracije, celo retoriko. Seveda, to bilo odlično, ampak težko pa razumem, kako bomo spremenili to retoriko, če pa v delovnem načrtu piše takole. Po novi migracijski politiki želimo operativne ukrepe, s katerimi smo borili proti terorizmu ter pa proti radikalizaciji, tudi proti tujim bojevnikom. Ne vem, mislim, da ne bomo tukaj spremenjali retorike oziroma tudi ne bomo pripravili nove politike o migraciji. Na vas spomnim na to, kar ste dejali med eh, predstavitvijo, zaslišanjem. Zelo cenim vaše besede od takrat. Pokazali ste spoštovanje do migrantov, idejali ste, da treba pročiti različne oblike delovne migracije. nekateri vendarle pridejo samo v Evropo. Eh, tudi na zakonit način in to jim je treba omogočiti. Ne vem, na teh ladjah imamo tri vrste ljudi. Nekateri so dejansko um, prosilci za azil, potem so tukaj delovni migranti brez eh, uradnega dostopa in pa tisti, ki so izpostavljeni uh, trgovini z ljudmi. Predvsem moramo preprečiti to, da ljudje sem v Evropo prihajajo na nereguliran, nevaren način. To se lahko stori tudi z novo migracijsko politiko. Tu ste se v delovnem programu omejili na direktivo o modri karti. Tu gre za zelo omejen doseg samo za tiste, za visok, visoko izobraženi. Mislim, da moramo še dodelati direktivo o sezonskih delavcih in moramo narediti še več tudi glede manj kvalificiranih delavcev. Torej tudi njihov dostop do Evrope moramo ponastaviti. To potem spremenilo to retoriko. Potem, če govorimo o raziskovalcih ter pa študentih in pa direktivi. Uh, ta oper, te varuške oper niso več v direktivi, ampak oper v bistvu sedaj vrzel za zlorabe. Prostovalci in pa varuške so pogosto zlorabljeni, zato ker nimajo ustreznih pravic. Potem kartumski proces. <laughs> No, ne vem, gledajte, evropske države članice se bodo povezale z afriškimi državami v Rimu, ja bom končala, predsednik. In potem bomo v bistvu, ne vem, z Eritrejo sklepali dogovor o tem, kako naj ohranijo te migrante v državi, potem isto Eritreja, Južni Sudan, Sudan, ne, mislim, da niti slučajno, to ni pametno. <laughs> No, glede zakonite migracije, te nisem želel prekinjati. Hvala, Judith. Pa še Laura Ferrara iz IFDD, še zadnja koordinatorka. Prosim, Laura. Serio, Eh, hvala, predsedojoči. Eh, prisrčno dobrodošli, komisar Avramopoulos. Eh, tudi sama se seveda zelo močno ukvarjam s temo legalne migracije. Tukaj sem, če me iščete. In dejansko se lahko samo pridružim temu, kar je pred menoj povedala kolegica Segantini. Boj proti ilegalni migraciji in urejevanje legalne migracije. In sicer zagovarjam Eh, to, kar bi morali storiti na področju študentov in eh, raziskav. Po drugi strani pa na migrante ne bi eh, smeli gledati kot na nek ekonomski plus ampak eh, kot na človeška bitja. Pridružim se temu, kar je povedala kolegica Segantini. Eh, mnogi migranti eh, bežijo pred vojnami, pred zasledovanjem in si želijo pravzaprav samo zaslužiti za svoje življenje. Študenti in raziskovalci, no, njim dajati prednost, mislim, da na to ni pravi odgovor. Dejstvo, da prihajajo v Evropo ilegalno, je v tem, da ni dovolj legalnih alternativ. Zato moramo eh, odpreti legalne možnosti preseljevanja v Evropo. Eh, če gradimo na tem, eh, potem Eh, se dejansko lahko tudi ustrezno borimo proti tihotapljenju ljudi. Eh, to je prav gotovo nekaj, eh, proti čemur bi se vsi želeli boriti. To je kriminalno dejanje iz obupa, vendar pa se težko borimo z oprto, če nimamo nekih legalnih alternativ. Problem bi morali reševati ex ante in ne ex post. Eh, pa še o uporabi denarja oziroma sredstev. Tudi to se mi zdi zelo, zelo pomembno, kajti v preteklem času so v Italiji večkrat potekale razprave o uporabi skladov za migracije. Eh, sredstva, ki so na voljo v ta namen, so pravzaprav smešna. V Štrasburg je eh, bil sprejet sodni sklep, sodna odločba glede neke družine iz Italije, in glede ustreznih zaščitnih pravic. Eh, to že zelo veliko pove eh, o eh, tem, kako kriminalne organizacije izkoriščajo te ljudi. Vsekakor bi morali več pozornosti nameniti korektni uporabi, korektnemu izvajanju teh sredstev. Na to procedure identifikacije, Eh, tudi uporaba nasilja, kjer je potrebno eh, pri osebah, ki se upirajo eh, posredovati svoje podatke. To je nekaj, kar je popolnoma na sprotju za človekovimi pravicami. Zanimalo bi me, kako je to mišljeno, oziroma morda to lahko pojasnite. No, sem prišel do konca koordinatorjev, potem gremo na člane, ampak v bistvu so govori praktično o vseh delih portfelja. Torej, prosim, kaj začnite po posamičnih koordinatorjih, mislim, da boste šli. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot prvo. Od praktično vseh. Ne, Adilan Varno pravzaprav ste povedali skoraj da vse, eh, kar je bilo rečeno tudi v uvodu, vendar pa imam vtis, eh, da je potrebno ehm, rešiti nekaj detaljev. Gospa Mecula, delovni eh, program za leto 2015. In sicer Evropska agenda na temo migracij. Pomembno je zasledovati holističen pristop. Torej, ta nova oblika priseljevanja v Evropi je prispevala k temu, da moramo ugotoviti, da je kratko malo potreben drugačen pristop. To priseljevanje sploh nima nič opraviti z priseljevanjem iz preteklosti. E, zato potrebujemo različno oziroma drugačno politiko. In sedaj moramo pač upoštevati te nove danosti e, pri tem, ko oblikujemo našo politiko. In tudi pri eh, zaslišanju pred mesecem in pol smo lahko ugotovili, eh, da so mnogi problemi povezani eh, s tem novim načinom priseljevanja. Gre za človekove pravice, gre za temeljne pravice. Eh, in nikakor ne moremo akceptirati, eh, da se kriminal in teror, eh, terorizem miša z um, priseljevanjem. Vendar pa. so pomembne teme varnosti v našem portfolju, teme temeljnih pravic. In dodatno pa je potrebno poskrbeti za to, eh, da to združimo eh, pod enim klobukom, zato tudi holistični pristop. Nova politika priseljevanja mora upoštevati tudi legalno priseljevanje. Upravičeno ste rekli, da moramo sodelovati. To smo v Rimu tudi napravili. Eh, in sicer za eno in isto mizo so v Rimu sedeli predstavniki eh, držav držav, odkuder eh, ti tokovi prihajajo, predstavniki tranzitnih držav in tudi eh, predstavniki držav končne destinacije, namemnih držav. Eh, prvič se je torej sedelo za skupno mizo, sodelovalo in naši afriški partneri so prvič sodelovali z nami in mislim, da je to zelo pomemben element. Eh, kar zadeva eh, evropski PNR sistem in varstvo podatkov. Naslednje. In sicer mislim, da je to bilo zelo jasno pokazano, eh, kakšno je moje mnenje v zvezi s tem. In sedaj to, kar je povedala gospa Zipel. Eh, poznam vaše mnenje, vem, da ustrajate pri svojem mnenju, vendar pa je potrebno sodelovanje. In reči moram, da kot komisija, torej kot vlada Evrope, tako rekoč. da nas kontrolira Evropski parlament, vendar pa z Evropskim parlamentom tudi sodelujemo. In konec koncev je bistvenega pomena, da postimo politično dediščino, da eh, prejemamo uredbe, predpise, direktive, ki prispevajo k napredku Evrope. To je pomembno za mene. Seveda spoštujem različna mnenja eh, in poznam tudi občutljivosti in eh, ideološka gledanja pri teh politikah. Eh, mislim, da sem rekel, Eh, da je po eni strani odločilnega pomena zaščititi temelje in človekove pravice, po drugi strani pa potrebujemo eh, bolj dinamično reševanje problemov, s katerimi se soočamo. Um, terorizem je realnost. Eh, dnevno smo pravzaprav soočeni s tem in sprašujemo se, kaj se bo jutri zgodilo eh, v našem neposrednem geopolitičnem okolju. Eh, odločno se moramo zauzemati za to, eh, da ukrepamo zoper tihotapce, ki priseljence um, ilegalno tihotapijo. Mislim, da moramo sodelovati z vsemi državami tudi na tem področju in to je pravzaprav že postala nekakšna industrija, to tihotapljenje ljudi. E, morda vas bo to presenetilo, ampak mnoge teh e, organizacij so bolje opremljene kot marsikatera država imajo vrhunsko tehnologijo in zato moramo skupaj in kolektivno nastopiti eh, proti nelegalni eh, trgovini z ljudmi eh, preko sredozemlja. Gospod Karkop. Respektfully, um, ja, seveda, ampak bi pa omenil ko končate s tem, še 25 eh, poslancev, ki želijo zastaviti vprašanja in upam, da dobijo tudi odgovore. Torej, da vam vtisnem to v podzavest. Zato prosim, če malce pospešite s koordinatorji. Um, ehm, vse ne bo nič hudega, ampak vseeno. Uh, vseeno moram povedati, da je še 25 poslancev in če bomo šli tako, ne boste imeli dosti časa, da odgovorite. Zato prosim, če malce pospešite s koordinatorji. Ja, imam notranji konflikt med um, zavestjo in pa podzavestjo. Ja, um, moja podzavest in pa vaša zavest. Imamo manjše konflikte, ampak v redu bo že šlo. Mislim, da se člani zavedajo zavestno, da ne morete na vse odgovoriti in da boste še enkrat prišli, še večkrat prišli v prihodnjih letih. Vsi se zavedamo tega. Zato prosim, ne podite preveč zaskrbljeni, ampak vse na to sem želel povedati. Ήθελα επίση να πω στην κυρία Μέτσολα για την ηθαγένεια τη Μάλτα. Να μην λησμονούμε. Želel sem uh, še nekaj odgovoriti, gospod Micoli, na uh, temo malteškega državljanstva. Uh, to je nacionalna tema, in kar zadeva državljanstvo EU, eh, e eh, mislim, eh, da si moram to še pogledati za pristojno komisarko. Potem izboljšanje sistema azila, seveda to želimo, pa potem tema evidence podatkov o potnikih, tu bomo skupaj s parlamentom delali na tem, na vseh elementih, ki se vam zdijo problematični. Eh, in jih bomo po potrebi izboljšali. Eh, komisija seveda ne želi zmanjševati standardov. Eh, temeljne pravice in človekove pravice v tem kontekstu prav gotovo ne bodo omejevane, zmanjšane. Rečeno je bilo, da zavračati EU PNR in mislim, da so zato potrebne izboljšave podrobnosti glede nizozemske tega ne poznam, vendar pa vam lahko e, zagotovim, e, da mi v komisiji pozorno sestavljamo naše politike. E, vem, e, da je sedaj še veliko drugih vprašanj, ki čakajo, zato ne želim nadalje razpravljati, morda samo še v zvezi za PNR, to je nekaj popolnoma e, drugega kot pa hramba podatkov. Zdi se mi pomembno, da vzpostavimo realistično sodelovanje, eh, da bi videli, katere alternative eh, obstajajo eh, pri hrambi podatkov. Mislim, da so tu še sodbe nacionalnih ustavnih sodišč, ki jih pričakujemo in uh, To sem želel še povedati. Um, nisem vzpostavljal nikakršnih eh, povezav eh, v zvezi z eh, bojevniki, ki so se vrnili. Pravzaprav sem se želel omejiti samo na teme, ki sodijo v moj portfelj. In mislim, da nam bo uspelo vzpostaviti novo karto priseljevanja. Hvala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 Ja, prosim, res v par besedah, kot pravim svojemu štiriletniku. Nekaj zelo specifičnega sem prej vprašala glede mladoletnikov brez spremstva in pa dublinsko uredbo sem omenila. Zato bi res cenila odgovor tukaj. Ja, eh, rekel sem, da se stališče nikakor ne bo spremenilo. To sem pravzaprav že povedal. Ustrajamo pri obstoječi stališči. No, eh, ja, pravzaprav tudi meni je šlo za to, da bi dobila odgovor na to, kar je bilo povedano oziroma eh, vprašanje, ki sem ga postavila glede legalnih možnosti poslovanja. Bi to lahko, prosim, povedali? Bi lahko še enkrat ponovili vprašanje? Legalno priseljevanje. Se govorite potem pa problem pri identifikaciji. Ja, govore bilo o humanitarnih razlogih. To je del, del te nove retorike, kot pravite. Ali me želite najeti morda? No, <laughs> je govoril o zakonitih poteh. Je, je. Mislim, da je v bistvu odgovoril, ampak vse je bilo tako v sredi bitke. Res sem zelo zaskrbljen, kolegice in kolegi. V redu, Kornelija, v redu, pa povej ampak hitro. Če imaš pa proceduralno vprašanje, pa je v redu, ampak povej, povej torej. Ja, dejansko, sicer sem zelo potrpežljive sorte, ampak niti eno moje vprašanje ni dobilo odgovora. Saj en odgovor eh, bi želela od vas. Ali menite, eh, da lahko še naprej delamo na evropskem PNR-u, čeprav je prejšnji teden bil odposlan PNR sporazum za Kanado eh, na sodišče in je pravzaprav eh, direktivo hrambi podatkov nič. Er eh, nadaljevati moramo torej v zastavljeni smeri. Mm, meni je to popolnoma jasno. In sicer se zauzemam za to, da moramo nadaljevati delo v enaki smeri. Potrebujemo vse evropski sistem evidence podatkov o potnikih. In sodišče in PNR, EU, eh, e Kanada, no skratka, tu moramo počakati, kako bo odločilo sodišče. Ne, zdaj pa res bomo bolj disciplinirani. 25 vas je in tukaj imamo potem poročevalce ali pa so bili poročevalci in si zaslužijo čas, da zastavijo ta vprašanja. Res moramo biti pošteni tudi do njih. Sedaj je to prva predstavitev komisarja tukaj. Zato res po dve minuti, prosim, če ste disciplinirani, lahko se celo hitrejši, če želite, ni problema. Ampak res prosim, eh, da se res konkretno sretočite na to, kar se vas najbolj tiče, gospod Fozenberg, kot prva. Predreka ali spera, kjer je Petrope? Eh, hvala. Prisrčno dobrodošli, gospod komisar. Eh, hvala tudi za prve besede. Eh, in sicer eh, sporazum o ponovnem prevzemu za tretjimi državami. Eh, to je zelo pomemben element, če se želimo boriti proti eh, ilegalnemu priseljevanju, kajti to zagotavlja eh, dobre odnose EU za temi tretjimi državami. Eh, po eh, drugi strani pa eh, gre za jasen eh, signal eh, ilegalni trgovini z eh, ljudmi. Zato moje vprašanje, kar zadeva spor sporazuma o ponovnem eh, prevzemu. V eh, zadnjih eh, letih so bili ti sporazumi razširjeni. Ali vidite še možno za dodatno razširjanje teh sporazumov in potem je tu še preverjanje učinkovitosti obstoječih sporazumov in še zadnje vprašanje. Vemo, da obstajajo tretje države, Eh, ki eh, če tudi so podpisale to vrstne sporazume, eh, da pa jih ne upoštevajo, ne spoštujejo. Ali obstajajo kakršnakoli sredstva pritiska um, ukrepanja zoper to, ali obstajajo kakršne koli strategije, eh, da bi te uh, države pripravili do spoštovanja teh sporazumov, uh, eh, kaj ti vemo, uh, da gre za instrumente, ki so zelo pomembni za to, da bi lahko omogočili legalno priseljevanje. Hvala, ker ste se držali. Uh, Ana Gomaš, bomo šli po posamečnih delih. Ana Gomaš. Ja, se strinjam z Judith iz Argentini, glede tega, da je res smešno, da se srečamo z Sudanom, Eritrejo in Etiopijo. In ravno oni v bistvu um, producirajo te begunce, zato ker ta sprožajo vojne. Torej, to se bo še naprej nadaljevalo, pa ne glede na to, ali sklepamo sporozume z njimi ali pa ne. Prej ste potem govorili še o migrantih, ki v bistvu tvega življenja zaradi trgovcev z ljudmi. in govorili smo, da tukaj ni veliko zanekonitih poti. Ampak gledajte, države članice EU pa migrantom včasih polaga dobesedno rdečo preprogo. To ni samo nacionalno vprašanje, to je evropsko vprašanje. Gre za integriteto šengenskega sistema, to je na kocki. Pa tudi naša integriteta je na kocki, kajti to je sistem za v bistvu vključevanje organizirane kriminala v EU. Tukaj govorimo o svoji državi, portugalski, pa tudi druge so tukaj relevantne. Veste, kaj se je zgodilo pred par tedni? Retirali so generalnega sekretarja pravosodnega ministra, potem um, glavnega policista, načelnika in potem še tudi par drugih višjih uradnikov po državi. Ravno zato, ker so bili vključeni v to mrežo, tako da so izkoriščali te um, vizume. In tukaj seveda vem, da je na najvišji ravni možnost korupcije velika. Ampak problem je v tem, da že v sistemu niso ugrajene kontrole, sploh glede pranja denarja. Potem, naprimer, ministr za finance Portugalske um, je bil včera, bila včeraj tukaj. Pa se je vprašala ministrica, kako je s tem, pa ni znala odgovoriti glede teh kontrol. Prav tako sem želela, da um, mi navedejo seznam teh 3000 ljudi, ki so dobili te vizume, gre tudi za njihove družinske člane, ne samo te ljudi. In nisem dobila teh podatkov. Ta dostop je bil zavrnen. Tu ni samo nemoralno, to ni samo v nasprotju z eh, načelom enakosti. To je nemoralno in to mislim, da mora komisija rešiti. Ja, v redu, zlati vizume, to smo um, razumeli, gospod Hispinova. Hvala lepa, gospod podkomisar v šestem umestnem poročilu o delovanju šengenskega sistema. Predopodne smo na novo um, jasno videli zapisano to, da svet uh, sicer še ne more izreči svojega mnenja o odpravi um, notranjih kontrol z Romunijo v Bolgarijo, ampak komisija pa v celoti podpira pristop Romunije in pa Bolgarijo v šengenski sistem. Uh, ali lahko ponovite to zavezo komisije glede Romunije in Bolgarije, kakšne so naslednje faze in pa ukrepi glede teh dveh držav in pa šengenskega sistema. Kdaj boste ti države končno lahko vstopili v šengenski sistem? Pa še nekaj, bi lahko um, podali par podrobnosti uh, glede sodelovanja teh dveh držav v šengenskem sistemu, kajti na to že res zelo dolgo časa čakamo. Hvala. For, uh, hvala, hvala, ker ste se držali časa za govor. Grazie, presidente. Hvala, predsedojoči. Dobar dan, gospod komisar. Eh, na zaslišanju eh, ste si želeli skupen eh, sistem azila. Ehm, kaj mislite o tem, kaj se v teh dnevih eh, dogaja v Atenah? Že en teden je 200 siricev, eh, med njimi so otroci in mnogi ljudje, ki so jih morali že namestiti v bolnišnicah. Eh, ne želijo, Eh, nekam v tretjo državo in sicer po Dublinskem sporazumu eh, so sedaj v državi prihoda. Grška vlada eh, sporoča, da ne more zagotoviti dela oziroma mm, bivanja za te ljudi. V mnogih državah Evropske unije unije se oblikujejo cone, eh, kjer se ne spoštuje človekovih pravic. Kolegica Ferrara je omenila Italijo, to se dejansko dogaja tudi v Italiji. Eh, tako kot je ugotovilo sodišče za človekove pravice v Štrasboru, Italija ni sposobna zagotoviti eh, ustreznih pogojev za sprejem beguncev. Kaj želite storiti spričo te dramatične situacije v Grčiji? ali eh, kaj bi želeli storiti, eh, ko se soočamo z množičnimi tokovi beguncov in se bomo še soočali v prihodnje. Eh, to zadeva tudi direktivo iz leta 2001 o solidarnosti med državami članicami. Ali pa Eh, ne bi bilo morda potrebno eh, revidirati uredbe Dublin za to, eh, da bi se izognili že od samega začetka to vrstnim perverznim situacijam. Tretja država, v katero nekdo ne želi in država sprejema, kjer nekdo ne more ostati. Hvala, evo, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Agencija za telne pravice nam je zjutraj predstavila dve poročili o um, kopenskih mejah in pa zračnih mejah. Ko je govora o nadzoru meja, treba priznati to, da se pogosto temeljne pravice postavijo na stranski tir. Um, revizija uh, uredbe iz 2011 um, ni ničesar um, spremenila. Frontex še vedno ni zadosti transparenten in še vedno ni demokratičnega nadzora kakšne konkretne ukrepe lahko sprejme komisija, da bi izboljšala te razmere. Emilio Rayli, um, medijator, je predstavil možnost mehanizma, um, ko se izkaže, da so bile temeljne pravice teh migrantov kršene. Lahko bi to nadzoroval tudi Frontex ali bi lahko komisija uh, se zauzela za vzpostavitev takšnega mehanizma. Hvala. Okay, uh, Mrs. <laughs> <laughs> Dragi komisar, pravkar prihajam z proračunskih pogajanj, tudi tam so konstelacije ta hip nekoliko težavne. Torej najprej prisrčna hvala za obisk. E, mislim, e, da bomo v naslednjem obdobju e, postavljeni pred mnoga težka vprašanja in sicer vprašanja eh, glede eh, situacije v srednjem, eh, sredozemlju. Tam pripravljamo resolucijo in sicer gre po eni strani za begunce, ki nimajo nikakršne možnosti, da preživijo oziroma ostanejo doma da bi za njo odprli tudi legalne poti v Evropo. Na drugi strani imamo uh, kriminalno tihotapljenje ljudi, ki ga želimo minimirati, zatreti uh, in uh, zaustaviti njihove poti, njihove mreže. Pa tudi vprašanja, ki so povezane s tem in sicer glede notranje varnosti EU uh, državljank in državljanov. Ta varnost je postala veliko težja uh, s pričo terorizma uh, IS. Uh, Eh, in spričo brutalnosti, ki je povezana z to vrstnim terorizmom. Eh, mi v Evropski eh, uniji eh, moramo, kolikor je možno, to preprečiti. Tudi razširjenje teh foreign fighters oziroma treba je zmanjšati možnosti, da bi leti izvajali atentate v Evropski uniji in sledili tem idejam. Prav tako je treba preprečiti Eh, da pridobivajo v Evropi mlade ljudi za te eh, njihove blodne ideje eh, oziroma treba je najti neko možnost, da izstopijo iz tega terorizma. Prisrčna hvala za vaša prizadevanja. Mislim, da je pred nami še ogromno dela. Thank you, Monika. Thank you for sticking to time. Hvala. Gospod Kirkos. Petro Pekerov. Uh. Hvala, gospod komisar. Zelo me veseli, da ste danes prišli sem. To, kar je povedala gospa Spinelli, glede beguncev v Grčiji, pogosto želijo naprej v druge države, pa ne zaprosijo za azil to je zelo pomembno vprašanje, zlasti pri ljudih iz Sirije, to je zelo velik problem in tu bi bilo treba tudi videti, kako uh, bi lahko izvedli resettlement. Ukvarjati se moramo za ljudmi, ne moremo dopustiti, eh, da bi naprimer eh, v, zmrzovali v antenah na trgu sintagma, to res ne gre. Uh, potem skladi, mislim, da je treba tu dejansko nekaj napraviti in zlasti pa moramo ukrepati proti tih otapljanju eh, ljudi, proti tem organizacijam, ki dejansko tudi perejo denar, tu moramo ukrepati, sicer bomo imeli še več tega. Hvala, gospod Kirkos. Komisar, sedaj smo slišali še par podrobnih vprašanj, ne samo širših tematskih vprašanj. Zato me zanima, gospod komisar, ali želite morda odgovoriti na ta sklop vprašanj, kajti potem nas čaka še 12-13 poslancev, ali pa želite morda na vse odgovoriti skupaj. Morda sedaj par odgovorov. Ja, v bistvu bi najprej odgovoril na tole sedaj in potem naprej. Zato, ali se strinjate, kolegice in kolege? da najprej komisar odgovori na par vprašanj in potem gremo naprej na naslednji sklop. V redu, prosim. Protokola, sadkala na po in je božbe po evalizi. Hvala lepa. Prvo vprašanje. Ja, res je. Spodbujamo te mednarodne sporazume. Sedaj delamo v sodelovanju z več državami, kot pa kadarkoli prej. Prav tako spodbujamo tudi partnerstva mobilnosti. To je zelo pomemben mehanizem za nas. Narava teh dogovorov, oziroma sporozumov, je večdimenzionalna. Seveda smo govorili tudi o vračanju in pa o vizumih. Imate prav. In v bistvu sem že pregovoril o tistem, kar se podali prej. Gospa Gomez, seveda verjamem v dialog. Verjamem v dialog, gospa Gomez, tako kot vi. Glejte, tukaj v komisiji obstaja kar velika sinergija v kolegiju glede naših vprašanj. S številnimi področji se ukvarjamo. Um, različni komisari na vsak način ne želimo vrzeli. Govorimo o marsičem, o političnem razvoju dogodkov in o drugih področjih. Pogosto vidimo tudi posredne učinke nečesa, naprimer na temeljne pravice. O tem smo se pogovarjali z gospodom Timmermansom, naprimer. Gremo po tej poti in končne politike upam, da bodo ustvarile stabilen, soliden sistem. Torej širšo sliko, ki bo uredila za vse. Sedaj pa Romunija, pa Bolgarija. Kot je bilo rečeno, je bilo o tem govora že na mojem zaslišanju. Jasno je, da želimo v komisiji odpreti vrata Schengen tudi Romuniji pa Bolgariji. Ko se ti dve državi lagodita pravilom šengenskega sistema in ko tudi Evropska unija ali pa komisija pomagata Bolgariji in pa Romuniji, mislim, da bo šlo, da bo šlo vse v redu. Res je, slišali smo različna mnenja s tem v zvezi v preteklosti in marsikdo tudi dvomi v sposobnost teh dveh držav ali tudi države sploh lahko izpolnite svoje obveznosti, ampak komisija ima bo vse skozi pomagala pri tem. Bomo tudi zagotavljali pomoč, tako da boste tudi države lahko postali članici šengenskega območja. Potem gospa Spinelin pa gospod Kirkos sta govorila o razmerah v Atenah. grški organi so me obvestili o tem, kaj se tam dogaja in res sem zelo dobro seznanjen s tem. Kot prvo. Pogosto se zgodi, da um, sirski begunci sploh ne želijo vložiti prošen za azil, čeprav grški organi to včasih želijo. Včasih se zgodi, da se izogibajo postopku. Grški organi mislim, da tukaj pravilno postopajo, pravilno poskušajo pomagati sirskim beguncem, ki se trenutno zbirajo na centralnem trgu v Atenah. V ponedeljek bom šel v Ženevo in tam bomo imeli široko razpravo o tem vprašanju sirskih beguncev. Trenutno se ta pritok beguncev povečuje in to krepi pritisk tudi na sosednje države. Potem naprej. Sedaj je bilo govor o Grči, ampak to velja tudi za druge države. Glede, vsakdo se posamično odloči, ali se bo odločil za um, prošnjo za azil ali ne. Država članica ne more zakonito prepričati nekoga, da se prijavi za azil. Pa če tudi, pa če tudi je jasno, da ta oseba želi humanitarno zaščito. Glede, tole bi podaril. Države članice imajo pravno obveznost, da identificirajo to, kdo je posameznik, ki pride v njihovo državo. In to vključuje tudi to, da vzamejo njihove prstne tise in podobno. Ti ljudje tukaj, pa tega sploh ne dopuščajo. To se dogaja v Grči, pa tudi kje druge, torej sploh ne želijo sodelovati v tem postopku. Kar se tiče sircev, tukaj poteka dogovor med državami članicami, da ni prostovoljnega vračanja zaradi sirske situacije. Razen če je nekdo prišel v državo prostovoljno. Ta dogovor velja že od leta 2010, to je tudi del azilnega programa. Na ta način smo se želeli boriti proti sistematskim problemom, ki smo jih vse skozi beležili v preteklih letih. Kot že rečeno pri začetku, komisija je tukaj sprejela pobudo s tem v zvezi in bomo še razmišljali o tem skupaj z našimi kolegi, komisarji. Ampak tudi na mednarodni ravni se bomo o tem povali, torej kot rečeno um, v Ženevi. Kar se pa tiče Frontexa in pa temeljnih pravic, ja, seveda, ustrajamo na spoštovanju temeljnih pravic, to je jasno. Bomo preiskali takšna poročila. Mi tukaj v komisiji seveda smo za nadzor in predsednik, prosim, če pospešite. Ja, proceduralno. Prosim. Gospod komisar, kakšno podporo? da je grška vlada, ni nobene hrane, nobene živil, ljudje so tam v bolnišnicah. Pa kje ste dobili te informacije o tej podpore? Gospod komisar, ja se pravite, da jih dopušča v bolnišnico, se ste ravno kar dejali, da jih pošilja v bolnišnico, to je tudi pomočka, ne? Bolnišnica. Ne gre za to, zakaj so ti ljudje na ulicah. Se strinjam s tem, kar pravite. Ampak kot rečeno že prej, obstajajo določene pravne vrzeli. Ampak se mi pa zdi, da dobivam v redu informacije, korektne informacije za tem, če pa veste kaj drugega, pa v redu, povete, ampak v redu. Hvala, komisar, gremo na naslednje vprašanje. Uh, mer, gospod Mer. Een aantal vragen voor het lijstje uh, van de commissaris. Mijn eerste vraag, klopt het dat... Hvala imam par vprašanj za komisarja. Čeprav razumem, bo komisar se zauzel za spremlja centre v afriških državah. Ali ne bo to potem pritegnilo še več ljudi v Evropo? Potem še medijske novice. Ali namerava Evropska komisija vzpostaviti nadnacionalni sistem za nadzor meja in kako ne bi to delovalo? Kako ne bi to oblikovali? Prav tako ste govorili tudi o džihadistih, torej tujih bojevnikih. Mislim seveda, da bi morali tem ljudem dopustiti, da odidejo in da se ne vrnejo. Ampak vidim pa veliko različnih številk glede tistih, ki odhajajo iz Evrope in pa ki se potem vrnejo. Te statistike so zelo raznolike. Bi lahko bolj konkretno povedali, koliko teh džihadistov je odšlo iz Evrope in koliko ljudi se potem vrača na evropska tla. Hvala. Um, Frank Engel, naslednji. Hvala. Hvala, Klot. Vem, kakšne so okoliščine, ni veliko časa. Nimam vprašanj, imam pa predlog ali pa spodbudo. Kot prvo, PNR. Se strinjam z vami. Moramo še vedno nadaljevati z izdelavo tega evropskega PNR. In to moramo storiti. Pa če tudi samo zato, da bomo v prihodnosti pripravljeni na to, da se sodeluje z drugimi deli sveta, čim bolj koordinirano, kajti tudi drugo, drugod po svetu pripravljajo te PNR sisteme. Zato mislim, da moramo to storiti tudi v Evropi. Ne moramo sedaj kar prekiniti tega za daljši čas. Moramo tukaj nekaj storiti. Potem pa, gledajte, tukaj sem se dolgo časa zanimal za afriško celino. zelo zanimivo je, kako sodelovati z Afriko, tako da ublažimo te posledice beguncev, ki prihajajo z Afrike v Evropo. V bistvu vse skupaj ni ravno v veliki pripravljenosti. Eritreja, naprimer, marsikdo bi rad ostal tam, ampak Eritreja je v bistvu odprt zapor pod nebom. In tukaj potrebujemo različne politične elemente. Mislim, da je treba marsikaj različnega vzpostaviti in to čim prej. Potem konsolidacija držav v Afriki. Vem, da komisar za migracijo ali pa notranje zadeve tega ne more rešiti sam, ampak kaj pa lahko ta komisar skupaj s kolegi stori? Namreč, če ne bomo zgradili držav na jugu sredozemlja, potem bodo naše migracijske politike v bistvu brezpredmetne. Uh, vaš pritisk, pa tudi pritisk um, glede notranje zadev in pa migracij na druge politike, to, ta pritisk mislim, da bo zelo pomemben. Hvala. Uh, is, um... Hvala, Frank. Sedaj pa Juan Fernando. Hvala. Vam bom poslal telegram, kajti imel sem celo vrsto Eh, vprašanj, ki se navizuje na kombinacijo nadzora mej in temeljnih pravic. Prvi se nanaša na predlog oziroma vizumskega kodeksa v zvezi z obvezno reprezentacijo. Torej, prosim, če nam date jasno sporočilo, kako bo to izgledalo. Drugo se nanaša na tako imenovane hot returns. To smo imeli na plenarnem zasedanju um, razpravo in seveda je treba nadaljevati. Če nam lahko morda poveste kaj več, bom to zelo pozdravil. Potem pa humanitarni vizumi, to je nekaj, o čemer smo se pogovarjali več kot enkrat, zdaj pa je na vas. Potem naslednje vprašanje poročilo, ki smo ga slišali danes zjutraj, poročilo o Agenciji za temeljne pravice, ki poroča o zlorab temeljnih pravic tako na letališčih kot na kopenskih mejah. Kako bomo to naredili, kar se da, da izboljšamo situacijo. Potem pa še pripomba o nedavni sodbi Evropskega sodišča, ki se nanaša na pravice LGTB ljudje, ki so bili zavrnjeni na nizozemski meji, so, poročali o so morali poročati o seksualnih praksah, stereotipi povezanih z um, LGTB skupinami in to je nesprejemljivo pod evropskimi zakoni. Imate kakršenkoli namen ukrepati tudi na tem področju. Hvala. Hvala, Juan. Naslednji gospod Tomas Sedovski. <clears throat> Thank you, Claude. <clears throat> Sometimes it's very difficult. Hvala. Včasih je težko ob tvoji zgovorjavi ugotoviti, da gre za moje ime. Predsednik se opravičuje, ker je otrujen. Torej bolje, da rečeš Tomas. Hvala lepa. katere vam asi pošlu. pošlu. Hvala. Nekatere vprašanja bi vam posredoval pisno ali preko elektronske pošte, ampak nekaj pa tukaj ni bilo izrečeno. Namreč prejel sem informacije o tem, da je del migracijskih tokov trenutno pod nadzorom ISIS-a. Ali imate vi tudi podobne informacije? Nam lahko podate konkretnejše informacije o tem. Potem drugo vprašanje. V Na Češko je prišlo 1500 Libicev prek konzulatov ali um, veleposlaništva za šengenskimi vizumi. Te ljudje niso registrirani v šengenskem prostoru. Uh, niso pravili celega šengenskega postopka. Kako osebno gledate na takšno situacijo, da nekatere države obidejo to vrsten proces s tem, da razdeljujejo vizume in sicer razilantom in beguncem in potem te tokovi beguncev prihajajo v celo Evropsko unijo. Potem pa še tretje vprašanje. Včeraj sem bil poročevalec v Senci za vprašanje zunanjih meja v poročilu, ki je bilo sprejeto, je bilo jasno rečeno, Frontex ne sodeluje z državami članicami. Nekateri instrumenti se ne uporabljajo pravilno, ki se plačujejo iz tega sklada. Ali boste kaj storili v tej smeri, da se bo situacija izboljšala? Hvala lepa. Okay. Hvala, Tanja Fajon. Hvala, hvala lepa, predsednik in hvala, komisar. Veseli me, da imate posluh za precej obsežno in pomembno zakonodajo, kot so pametne meje, kar ste uvodoma omenili. Veste, da um, to zakonodajo spremlja precej nelagodja, posebej v našem odboru. In to je upravičeno, kar priznavate tudi vi, ko ste danes napovedali, da boste umaknili predlog oziroma naredili nekakšno revizijo. mi smo opravili vrsto sestankov v evropskem parlamentu tudi z evropskimi institucijami si ogledali eh, različno tehnologijo prihodnje leto imamo posvet z eh, nacionalnimi parlamenti ampak glavna vprašanja ki niso v celoti odgovorjena so ali in v kolikšni meri potrebujemo pametne meje predvsem glede skrbi višine stroškov in podvajanja z že obstoječimi sistemi. tu je vprašanje varovanja podatkov osebnih podatkov ali bo nov sistem na mejah nekako sorazmeren s ciljem ki ga želimo doseči to je pretočnost in pa bolj varne meje kakšne podatke bomo izbirali kdo bo imel dostop do teh podatkov bodo to pravosodni organi? glavna skrb je ravno ta slednja dostop pravosodnih organov do osebnih podatkov. včeraj smo imeli sestanek z italijanskim predsedstvom ki pospešeno deluje aktivnosti v zvezi z vzpostavljanjem pametnih meja in moje zadnje vprašanje je če pričakujemo nov predlog evropske komisije kako naj torej postopamo v evropskem parlamentu v naslednjem letu ko bo pilotni projekt glede na to da države članice in svet nadaljujejo z vsemi aktivnostmi kot sem že omenila sočasno tudi v smer dostopa pravosodnih organov do zbiranja podatkov um, kar nas najbolj skrbi to v osnovi v originalu predloga komisije ni bilo zdaj pa izgleda da se vse premika v um, to smer. Thank you. Uh, Mr. Coelho. Hvala lepo, gospod Coelho. Thank you, Chair. Uh, thank you, Commissioner, for being Hvala predsednik, hvala tudi komisar, da ste tukaj. Dve vprašanji bi navedel v zvezi z pametnimi mejami. Kar se tiče svežne o pametnih mejah, bi pozdravil vašo odločitev, da omaknete uh, predlog komisije in predložite nove pobude. Komisija je tukaj predstavila pilotni projekt in na pot naprej za ta svežen. 16. oktobra smo imeli srečanje, kjer sem predstavil, zakaj te projekte ne moremo voditi v nasprotju z pravno osnovo. In to bi lahko bil zelo nevaren presedan za prihodnost. Zanima me, ali ste pripravljeni zagotoviti temu parlamentu, da bo zakonodaja v celoti upoštevana. Potem pa se moje naslednje na, uh, vprašanje navezuje tudi na um, reševalne akcije. Številni umrejo, ko skušajo doseči italijansko eh, obalo. Ta problem moramo izkoreniniti in zagotoviti, da ne bomo ljudi postili zunaj, da umrejo. Z izvajanjem pravil za nadzor meja smo se tudi navezali na ustrezanje Frontexa oziroma njegove delovanja v zvezi z, z, z, z evropskim pravom. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem vprašanjem. To pomeni, da imamo dve pravili za dve misije. Evropske misije morajo poštevati naše zakonodajo, ne pa nacionalnih akcij, sprašujem, ali ste pripravljeni razmisliti o evropskem pristopu za vse operacije iskanja in reševanja, vključno s tistim, ki jih vodijo nacionalni organi. Ali mislite, da moramo razmisliti o spremembi šengenskega mejnega kodeksa? Hvala. Hvala, Silvi Gijom. Hvala, ta kviz, to bombardiranje z vprašanji je zelo zanimivo. To je tako kot na zaslišanju. Uh, ampak mislim pa, da predvsem moramo doseči bolj konkretne predloge, bolj specifično strategijo. Imam par vprašanj. Kot prvo, A, trgovina z ljudmi. Zanjame, zakaj ne slišimo več o tem? In potem še Dublinska uredba, tretja uredba. Um, če naj bi se kaj tukaj spremenilo, če naj bi spremenili porazdelitev teh prosilcev. Me zanima, po kakšnih kriterijih bi to lahko storili. Hvala. Naj rečem samo nekaj, preden se izgubi uh, ta misel, ki jo je izrazila Silvigijo. Mislim, da komisarja ne bomo še enkrat podvrgli takšnim neskončnim vprašanjem. V prihodnosti ko se boste prišli sem, se bomo osredotočili na posamezne teme um, v posameznih uh, področjih, ki, s katerimi se ukvarjajo kolegi. Ampak nekaj moramo, smo morali to danes narediti, kajti na prvem srečanju mora vsak kolega imeti priložnost, da uh, vas kaj vpraša in da prejme odgovor. Um, in čeprav je to tako maratonsko zasedanje, ampak v naslednjih srečanjih pa bo vse skupaj bolj strukturirano. Torej, naslednje vprašanje. Pa je od gospe Šrli. Gospa Šrli, hvala lepa gospod predsednik. Lepo pozdravljen, gospod komisar. Prav zaradi kaosa po svetu je toliko teh migrantov. Mislim, da obstaja veliko protislove med tem, da sedaj zmanjšujemo humanitarno pomoč ali pa razvojno pomoč. In to zelo drastično pravzaprav. To je res sedaj katastrofalno. Za eno četrtino bomo znižali humanitarno pomoč. Sedaj za 8 milijonov sirskih beguncov um, v bistvu potem to plačujemo. Kaj se bo zgodilo, če se bomo um, ustavili, ker ne bomo več imeli denarja? Kaj se bo potem zgodilo? Moramo ukrepati. Vi kot komisar lahko ukrepate. Potem pa namenim še več kot 3000 um, tisti, ki so umrli na morju v Evropi. Torej, potem pa imamo deset eh, žrtev terorističnih napadov. Um, Sveda je to tudi preveč, ampak predvsem je pa več teh ljudi, ko so se utopili v Sredozemskem morju. Na eni strani imamo migrante teroriste, na drugi strani imamo kriminalce, migrante, ampak to ni to, ne. Ti ljudje v bistvu bežijo pred kaosom tukaj po morju in potem na koncu umrejo. In to je tudi naša odgovornost. Imam pa dve konkretne vprašanje. Kot prvo, glede teh, um, ki se utopijo. Uh, ali mislite, da ne bi sedaj imeli kakšne zidove kot v Kaleju? Ali bo to potem vplivalo na te, ki se utopijo? Ali bo to potem znižalo število smrti? Ali res mislite, da se bo to zgodilo? In potem, kaj še mislite o retoriki Kamerona, ki želi sedaj omejiti prosti pretok v prihodnosti po Evropi? Pa še nekaj Zanima me, um, v koliko ljudi uh, je bilo rešenih v zadnjem času z nekaterimi ukrepi uh, in kako je bilo to financirano? Demand... No, to odraža to, kar sem pravkar rekel. To bo zahtevalo poglobljeno razpravo. Gospod Anganriano. Torej, opravičujem se za napačno izgovorjavo imen, ki jih še nisimo svojil, ampak eh, obljubim, da bom to osvojil. No, mojega imena nikoli ne boste osvojili. Zanima me, kakšna je reakcija komisarja na govor, na govor Davida Kemeru na pretekli petek, torej danskega eh, premijeja, v zvezi z eh, migracijami in obravnavo migrantov v bodoči angliški zakonodaji, oziroma britanski zakonodaji. Naslednja gospa Veržija. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljen, gospod komisar. Dejali ste, da ste zavezani temeljnim pravicam, tako kot ste to že dali na zaslišanju. To je lepo slišati, ampak eh, dejanja bodo pomembna in pa konkretni ukrepi so bistveni. Se pridružujem tistim, ki so govorili o migraciji. Sedaj vedno več teh poročil, vedno več je obtožb, glede tega, kaj se dogaja po sredozemlju, več kot 3500 eh, mrtvih od začetka leta. Nekateri pravijo, da je sedaj Evropska celina postala najbolj nevarna celina na svetu za migrante. To se dogaja. Kdo so ti mrtvi? To me zanima. To so v glavnem Sirci, potem Eritrejci, pa tudi ljudje iz Sudana, iz Afganistana, Palestine in tako dalje. Ogromno je kaosa po svetu, kot pravi Eva Žoli. Vsi potencijalno tudi želijo azil, vsi imajo pravico do mednarodne zaščite. Vi pravite, da imamo tukaj pravno vrzel. Ne, ne, ne, gospod komisar, ni pravne vrzeli. Ne, problem je to in problem je tretja dablinska uredba. Kaj bomo sedaj končno storili? Ali bomo končno nekako ukrepali? Potem naprej omenili ste um, ta proces iz Kartuma, eh, iz prestolnice Sudana in njihov voditelj je sedaj pred mednarodnim kazenskim sodiščem oziroma je vložena obtožnica. Kaj bo storila Evropska unija? Ne vem, eno konferenco za migracijske tokove v tako veliki državi, ali je to dovolj? Njihovi državljani bežijo pred diktaturo. To je hudo konfliktno območje, huda diktatura. Mislim, da smo šli po napačni poti, v napačno smer. Kaj bo pa storila eritrejska vlada ali pa somalska vlada za to, da bi se borili proti nezakoniti migraciji. Kako naj bi torej upravljali ta problem begunskih taborišč ali pa nezakonite migracije. Vsi vemo, kje smo, kje smo trenutno. Zato res me zanima, gospod komisar, zakaj se veselite tega postopka, zakaj je, vam to sploh služi, zakaj se pohvaljate s temi korumpiranimi državami, oni so v bistvu odgovorni za to trgovino z ljudmi. Okay, thank you. Um... Um, situacija migrantov v sredozemlju in vedno večje število prosilcev za azil je glavni izziv evropske unije in potrebuje celovit pristop za zagotovitev prioritetnih eh, ukrepov. Veseli me, da je to tudi prioritetan izziv za vas, gospod komisar. Imam pa vprašanje, kako komisija namerava urediti vprašanja eh, preselitev. Torej, gre za mehanizem za begunce znotraj Evropske unije. Države članice imajo različno število prebivalcev, BDP in pa tudi proračunske in pa infrastrukturne zmogljivosti. Kakšna razporeditev bo veljala za preselitev um, azilantov, kaj je predvideno v državah članicah? Hvala. Hvala. komisar pravi, če smo že blizu konca in nismo, še kar nekaj vas je. Ne, nisem vprašal tega, pravi komisar. Vprašal sem, ali naj odgovorim zdaj. Jaz lahko ostavim, ostanem tu še tri ure, pravi komisar. <laughs> Um, no, no, še nekaj jih je na seznamu. Naslednja Sara Post. Eh, Hvala predsednik. Zelo natančno sem prisluhnila komisarju, želim vam vse dobro na vašem no, novem delovnem mestu. Nekaj vprašanj je bilo že zastavljenih, jaz pa bi vam zastavila vprašanja pisno in sicer v zvezi z Romi in migracijo, vendar pa bi nekaj le vprašala. Govorimo o migrantih in prostem gibanju v, istem, eh, v isti sapi. Ko govorite o migrantih vključujete tudi Rome. Tu ne gre za ljudi, ki delajo ali študirajo, ki koristijo um, možnosti za uh, izobraževanje in prostega gibanja, ampak gre za berače. In uh, tu ne gre sploh za vprašanje migracij. V zvezi s tem bi vas vprašala, kako nameravate ukrepati proti državam članicam, ki. Uh, ne spoštujejo načela prostega gibanja in um, vračajo ljudi, zavračajo jih na mejah. Potem področ, eh, poročilo, ki smo ga danes zjutraj slišali o, od agencije eh, za temeljne pravice, smo slišali o ljudeh, ki eh, iščejo zaščito v Evropski uniji in kako se jim odrekajo pravice s tem, da sploh ne obravnavajo njihove vloge za azil. Kaj boste naredili za to, da boste zagotovili, eh, da bodo države članice upoštevale um, pravila v zvezi z azilom? Potem naslednje vprašanje. Ali bi morebiti lahko uh, sprožili neko pobudo za začasne programe uh, iskanja in reševanja, dokler ne bomo imeli nekega uh, temeljnega programa, kajti tak, to, kar imamo trenutno, krši temeljne pravice in s tem ne moremo z, uh, nadaljevati. Ampak dokler ne bomo našli neke skupne politike v zvezi s tem, potrebujemo neki, neko rešitev. Uh, um, za projektom Mare Nostrum smo recimo rešili 150 ljudi, pa je bila to samo ena, samo ena država. Azilanti ne pridejo sem samo zaradi zabave, ampak se izogibajo smrti. Hvala lepa, naslednji gospod Čaki. Večer. Hvala lepa. Spoštovani komisar, odgovorni ste ne le za migracije in notranje zadeve, ampak tudi za državljanstvo zato se moje vprašanje nanaša na evropsko državljansko pobudo. Pripravili bomo pregled eh, uredbe in tudi pripravljamo poročilo. Splošno je znano, da komisija pobudnikom otežuje delo. Podpredsednik Timmermans je izjavil, da gre za politični odziv na evropsko državljansko pobudo, da ne gre za eh, pravni odziv. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, kako vi vidite eh, prihodnost evropske državljanske pobude. Hvala. Eh, Naslednja gospa Sofi Intfeld. Hvala, predsednik. Čisto na kratko in oprostite, ker nisem bila tu na začetku, ko so. Eh, bila postavljena vprašanja v zvezi z evropskim PNR. Mislim, da tukaj nihče ni kategorično eh, zavrnil te možnosti, ampak v demokraciji je tu vprašanje samega postopka. Prvič, če predlagate zakonodajo, mora biti ustrezno temeljena. Po tolikih letih eh, razprav nismo videli dokaza za. Eh, nujnost ali potrebo za evropski evidenco podatkov o potnikih. Preden je komisija začela podkopavati države članice, da bi postavili nacionalne sisteme, je pravzaprav obstajal samo en sistem, torej ta argument harmonizaciji ni vodotesen. Potem pa bi rada povedala, da je nizozemski parlament pravzaprav jasno izglasoval ne za nacionalni no, evidenco podatkov o potnikih in projekt, ki ga je financirala Evropska unija za vzpostavitev nacionalnega sistema, je bil prekinjen in ukinjen. Ali boste sedaj ustvarili jo zavezo, da, boste, um, da bo treba tukaj ustvariti nizozemski nacionalni sistem, ki ga bo moral požreti na nizozemski parlament. Potem, če želimo doseči sporazum in dogovor, predlagam, da uh, tudi direktivo o varstvu podatkov, prav tako ustrajno porivate naprej, kot eh, to počnete z evidenco podatkov o potnikih. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospa Sismen. Ali je tu? I'm sorry, I keep, I keep losing you. You're always right up the back there. Žal mi je, vedno vas nekako zgubim, ker ste vedno tam zadaj. Okay. Señor komisario, mi... Hvala, gospod komisar. Moja generacija je rasla z Evropsko unijo. Govorilo se je o pravicah, o blaginji in o tem, da smo, bomo vsi evropski državljani. Zdaj smo postali polnoletni in teh pravljic več ne verjamemo. Evropska unija pomeni brezposelnost, prekernost in revščina. Na tisoče mladih so izgubili upanje, upanje za delo, za prihodnost, da bodo lahko postali neodvisni. Ostane le eksil. Na sto tisoče jih je odšlo, veli, številni tudi zapuščajo Evropo, zato da bojo odkrili manjkajočo solidarnost. Več kot 13 držav Evropske unije. Zavračajo državljane, evropske državljane, ki se sedaj imenujejo breme 2013 je bilo zavrnjenih 4812 um, državljanov iz Belgije. 22. novembra je, bil, je um, podoben ukrep napovedal Cameron in tudi v Nemčiji je bil sprejet podoben ukrep uh, in britanski organi lahko. Uh, zavrnejo oziroma vrnejo iz države ljudi, ki po šestih mesecih ne morejo dokazati, da so našli delo. Uh, Imamo pa direktivo 2048, ki dovoljuje to vrstne ukrepe. Ta direktiva krši načelo prostega gibanja. Ali jo boste spremenili ali boste še nadaljevali um, oziroma dopuščali izgon evropskih državljanov. To vodi do sovraštva, do tujcev in s tem se Evropa deli na sever, jug, vzhod in zahod. Uh, Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Juncker je v svoji kampanji povedal, da kar se tiče vprašanj migracije, bo en od prioritet tudi uh, ta asylum shopping, se pravi iskanje najugodnejše rešitve to pomeni, da um, azilanti oziroma prosilci ne uh, zaprosijo za azil v, prvo, v prvi državi, v katero prispejo, ampak tam, kjer vedo, da uh, bodo imeli več možnosti, da jim bo to odobreno ali pa kjer so socialni sistemi bolj um, ugodni. Švedska, naprimer, je lani imela dvakrat toliko prosilcev za azil kot Italija. Francija in Nemčija ste jih prejeli štirikrat toliko ampak Italija je tista država članica, skozi katero um, vstopi večina uh, rednih migrantov. To vrstno uh, prosto gibanje spodkopava mehanizem Dublinske uredbe in pa trajno šengenskega sistema. Prav tako pomeni neproporcionalno finančno in socialno breme za tiste države članice, ki imajo višji standard od poprečja. Zato me zanima, uh, kakšne zamisli in načrte imate, da boste eh, se soočili s tem problemom, da so nekatere države članice bistveno bolj privlačne kot druge in da prosilec za azil dejansko lahko prosto izbira državo, v kateri bo podal prošnjo za azil. Gospod Juncker je rekel, da potrebujemo skupno azilsko politiko za to, da se rešimo ta problem. Kaj pa to lahko praktično pomeni? ali to pomeni skupni standardi, ki jih je tako politično kot finančno težko doseči, ali to pomeni finančno eh, delitev bremena, ali to pomeni porazdelitev migrantov po Evropski uniji. Hvala. Finally, Hvala lepa, sedaj pa še zadnja, gospa Kiniči. Grazie, grazie, prezidente Morales, per avermi concesso la parola. Hvala, hvala, gospod komisar. Zelo kratka bom veliko vprašanj je bilo zastavljenih in veliko interesa je bilo pokazanega za migracijske teme. To je seveda tema, ki nam je vsem zelo pri srcu, predvsem pa je meni pri srcu tema ne eh, oziroma. Um, otrok brez spremstva in pa kriminaliteta um, tihotapcev. Želela sem nekaj vprašati v zvezi z Tritonom, z operacijo Triton. 1700 migrantov je pred kratkim prispelo na Sicilijo. Imate morda tudi dodatne informacije ali eh, podrobnosti v zvezi z Tritonom? In ali obstajajo načrti za prekinitev te operacije, upoštevajoč, da bodo migracijski tokovi v prihodnosti verjetno še večji? Hvala lepa, Katarina. Torej, vsi koordinatori in cel odbor se je danes oglasil. Vidim, da ste si veliko zabeležili, če ste kakšne detajle izpustili. Eh, vem, da boste pisali kolegom. Torej, prosim, da še odgovorite, kar se da. Hvala. Če manjkajo informacije, no moram reči, eh, da je to eh, bil pravi ogen, eh, veliko bolj intenzivno kot pa zaslišanje. Kaj ti veliko jasneje ste se dotaknili določenih tem. Še veliko pomembneje pa je, da slišim vaša mnenja. Eh, politika resettlementa eh, se opira na temeljne pravice in mi želimo identificirati vse možnosti eh, za tiste, ki se želijo legalno priseljevati. In kot že rečeno, ne želimo imeti trdnjave Evrope. In na tem mestu to lahko samo ponovim. Eh, lahko rečem, eh, da smo na srečanju v ponedeljek v eh, Ženevi, oziroma da bomo o tej temi v ponedeljek v Ženevi posvetili veliko pozornosti. Potem gospa Soraja, prosilci za azil. glede operacije Triton program teče. E, lahko rečem, da smo do sedaj beležili samo pozitivne rezultate. To je zelo intenziven program, najbolj uh, intenziven, uh, odkar smo jih imeli. Zabeleženi so bili vsi primeri reševanja in prav tako ne gre pozabiti, da eh, posamezni detalji pade v pristojnost držav članic. Seveda ne moram dati sedaj vseh odgovorov. Eh, to je zelo pomembna tema in tu seveda sodelujemo tudi z državami. Eh, če gre za radikalizacijo, eh, je pač potrebno sodelovanje z državami članicami, da se zoper to spremejo strezni ukrepi. Eh, potem informiranje javnosti, tu moramo seveda nujno najti načine, eh, zato da bi preprečili eh, razširjanje te radikalizacije in ekstremizacije. Eh, opozorili ste na sodelovanje na začetku. Je obstajal pilotni projekt, če bodo stvari delovale. Eh, in pri eh, delu enega od eh, komisarjev obstaja mm, zelo impresivna solidarnost, ki jo opažam tudi pri različnih pristojnostih. Resnično se nahajamo v modus operandi in dejansko nas kolegi zelo dobro podpirajo, zlasti na področju migracije. Upozorili sta na Eritrejo. E, tam obstaja grozovit e, sistem. E, tudi kar zadeva mm, služenje mm, v vojski eh, in zato seveda poskušajo najti vse načine, da bi lahko živeli boljše življenje. Eh, pri kontaktih, ki sem jih imel za eh, kulisami v Rimu, je bilo o tem prav tako govora. Pozdravljam inicijativo iz Kartuma in tudi iz Rabata. Zakaj um, se eh, je to pomenovano po Kartumu? To seveda ne pomeni, uh, Eh, da je legaliziran režim v državi, ampak Kartum je pač mesto, eno za drugim nima nič opraviti. Tega v principu sploh nismo omenjali. Eh, ob robu eh, tega dela, ob robu teh pogajanj. meni je pomembna vsebina, lahko spremenimo tudi mi. Meni se je zdelo pomembno, da opozorim na to, da je bil pomemben sestanek, eh, da eh, smo tam imeli predstavnike vseh teh držav. Eh, in to je tisto, kar se mi zdi pomembno. Skratka, šlo je za humanitarno, za človeško plat. In pomembno je, da Evropa pomaga tem državam in najpomembnejši je signal, da so te države pripravljene z nami sodelovati. In e, italijansko predsedstvo je, mislim, da tu opravilo zelo dobro delo. Potem eh, Fernando López Sanguilar je prav tako eh, povedal nekaj pomembnih e, stvari eh, v zvezi z direktnim vračanjem. Eh, v Štrasburgu. Pretekli teden eh, smo tudi govorili o tem in tam sem dal odgovor, da je potrebno izvajati evropsko pravo in mi smo dolžni eh, to pozorno spremljati. Vsakdo pa mora spoštovati predpise, ki jih ima. Sedaj k temi vize. Eh, tu bi predlagal, eh, ponovne pogovore o, v Štratsburgu je že bilo govora o tem, vendar pa mislim, da je potrebna še nadaljna razprava. Žal ne vem več eh, vseh imen, samo Toma sem si zapisal in mislim, da je šlo za Frontex. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης, προς την Frontex όμως. In dejansko moram priznati, da vprašanja nisem najbolje razumel. Kar zadeva Frontex, lahko povem naslednje. E, ta program je bil uspešen, e, seveda pa so potrebne izboljšave v tem kontekstu. E, Frontex je tako rekoč nek zaščitni dežnik. Eh, hkrati pa eh, vemo, da je potrebno zaščititi evropske meje. In v praksi eh, so stvari take, da Frontex eh, opravlja storitve, hkrati pa nudi tudi humanitarno pomoč. Eh, Frontex tekst ne izvaja uh, samo projekta, ampak uh, gre to preko tega. Potem eh, Tanja Fajon. Na začetku sem pravzaprav že povedal nekaj v tem smislu, da umikamo predlog in mi bomo pripravili nov obsežen predlog in rekel sem tudi, da bomo samoumevno upoštevali vse pripombe, ki so prišle za vaše strani. Eh, samo še trenutek. Ne vem, ali me je gospa Fajon eh, še nekaj vprašala, tega sedaj na svojem listku ne najdem. Eh, gospod Kvelju, sprav imate. To niso samo pilotni projekti, E, to je druga zaključna faza, vendar pa moramo sedaj še počakati na študijo, ki bo izdelana. Silvigijom in sicer preprečevanje tihotapstva ljudi, sodelovanje s tretjimi državami ne moremo eh, se eh, boriti proti trgovini z ljudmi, če ni sodelovanja med eh, vsemi državami. Tudi tranzitne države so tiste, ki morajo sodelovati, kaj ti tudi na njih vplivajo dejavnosti tihotapstva za ljudmi. Potem Eva Žoli, rekel sem, da ne verjamem v trdnjavo Evropa, tega nihče ne želi. Potem izjave gospoda Kemerona, do tega se ne želim opredeljevati. Gospod v podrobnostih gospod Cameron je govoril o prostem pretoku evropskih državljanov in ne o priseljencih iz tretjih držav. Govoril je o evropskih državljanih. V Evropi. državljanov ne moremo eh, imenovati priseljenci. In prav gotovo boste o tem govorili z kolegi Dublin. Eh, vsak dan vidimo, kako ta sistem deluje. Eh, under monitoring je ta sistem, imamo člen 33, izboljšanje načina delovanja in tako dalje in tako naprej. Lahko pa vam povem od tistega trenutka, od katerega v praksi ugotavljamo, da Dublin ne deluje tako, da bi lahko dosegli željene cilje. Mm, se odločimo za predelavo, eh, za predelavo skupaj z vami. Then, then in... Sedaj pa o Romih. Eh, Romi niso migranti, to so evropski državljani. In mislim, da je to pravzaprav že eh, odgovor na to, kar ste povedali. Eh, potem. Eh, Eh, inicijative državljanske pobude. Gospod eh, Cimerman je to omenil. Seveda eh, je to povezano z državljanstvom Unije in državljanstvo Unije sodi med moje pristojnosti. V zadnji minuti je pravzaprav to prišlo še v moj portfolio in moram priznati, da se tej temi še nisem mogel v podrobnosti posvetiti. Vem, da je to pomembna tema, vendar pa se moram z njo še bolje seznaniti. In potem še nekaj, ja, PNR. Sicer smo slišali še eno pripombo v zvezi s tem, danes smo zelo veliko razpravljali o tem, Eh, škoda, da takrat še niste bili v dvorani in sicer sem rekel, eh, da potrebujemo evropski PNR, torej evidenco podatkov potnikih in sicer um, ehm, spinelji postavil vprašanje in potem sem tudi že govoril o tem, kako to deluje, kako se v praksi ščitijo temeljne pravice in to je nekaj, kar moramo imati zelo resno skrbeti moramo za to, za pogoje, za to, e, da bo ta sistem varno deloval. Eh, In e, veste, da bomo to seveda spoštovali. Gospa Činici. še enkrat na temo Triton. Triton ne nadomešča programa Mare Nostrum. E, Triton podpira e, aktivnosti držav članic e, za zaščito meja. Gre za pobudo glede politike, da bi vzpostavili solidarnost med državami članicami, ampak mm, brez solidarnosti sistem ne more delovati. Boleča politika iz preteklosti. da bi obremenitev ene države premestili v drugo državo, to ni eh, pravično solidarnost moramo povezati z odgovornostjo držav članic eh, in eh, pobuda, eh, ki jo bomo podali v svetu, naj bi poskrbela za to, da bo vsakdo lahko prevzel svoj del solidarnosti. In da bodo pri tej solidarnosti upoštevani tudi evropski dosežki, te spoštovane človekove pravice, eh, pa da bomo zaščitili tudi vse tiste, eh, ki prečkajo meje proti Evropi. Glede, naj pravijo, Jacques Baron je bil minister za prasode in eh, danes jutro je umrl bil je komisar od leta 2004 do 2009 in ko ste že tukaj, mislim, da je primerno, da tudi ta odbor to ustrezno obeleži. Zato prosim, če se v zapisnik zapiše tudi to, torej, da sedaj uh, izkažemo čas tudi žart baroju. In kolegice in kolege, sedaj smo slišali 46 vprašanj in seveda bilo nemogoče pričakovati, da bi vsi dobili specifične odgovore. Bistvo je, da zgradimo zelo dober, zrel um, odnos s komisarjem. Mislim, da smo začeli ta dober postopek, to je bilo maratonsko srečanje danes. Ampak naslednjič pa bomo obravnavali tematske stvari, naprimer pametne meje, PNR, zakonita migracija, migracija besedne zemlje in tako dalje. Bomo šli po posamečnih sklopih vprašanj v prihodnosti. In kot rečeno, se bomo res skoncentrirali na določeno področje. Tako da bomo dobili tudi bolj podrobna vprašanja in pa odgovore. Mislim, da je to zelo pomembno. Je pa tudi bistveno, da novi in pa stari člani, ki že imajo neko znanje na teh področjih, vendarle tukaj sedaj na začetku izpostavijo različna področja iz portfelja. In se ne opravičujem za to maratonsko zasedanje. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da smo šli čez to. Sem vam pa obljubil, da to ne bo tako zelo intenzivno kot eh, zaslišanje. No, nekoliko sem prelomil to obljubo, ampak mislim, da je bilo vseeno vredno biti tukaj. Upam, da smo vsi zadovoljni, so tudi poslanci dobili vse odgovore na vprašanja. Mislim, da bi bilo res vredno priti sem. Naslednje srečanje pa bo namenjeno posamiči tematiki. Še nekaj želite dodati za konec, kaj ne? Ja, hvala. Bilo bi mi ljubše, če bi imeli tematska srečanja, to je bolj vsebinsko bogato in tudi zame bolj koristno. Pravzaprav. Hvala lepa vsem kolegom za potrpljenje. Nekateri ste morali tudi počakati na odgovore. Hvala lepa vsem, ker ste bili potrpežljivi, tako koordinatorji kot člani. Morda niste dobili vseh odgovorov na svoje vprašanje, ampak hvala lepa, da ste bili disciplinirani. Niso imeli zadosti časa za vse, ampak mislim, da ste vsaj posredno vsi dobili svoje odgovore, če ne specifično. Še enkrat hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli sem in se že veselimo naslednjega snidanja. Colleagues, um, we're moving on to the next point, which is the. Gremo naprej, kolegice in kolegi. Postopkovno jasno za otroke, ki so osumljeni oziroma obtoženi v kazenskih postopkih, se počujem za zamudo, ampak gremo sedaj na to. Imamo tukaj osnutek eh, poročila. Novembra 2014 je komisija pripravila predlog direktive o postopkovnih jasnih za otroke, ki so osumljeni ali obtoženi v kazenskih postopkih. tako ne bi dokončali um, ta predlog. Marca 2014 je bil pripravljen dokument v Libiju, bivša počovaka je to pripravila. Tudi splošni pristop sveta je bil pripravljen januarja 2014, sedaj pa imamo naslednjo počovako, katero imamo če niči. Uh, novembra smo imeli zelo zanimivo predstavitev glede tega predloga, pa tudi glede drugih direktiv, domneva o nedožnosti in pa začasna pravna pomoč. Tisti, ki ste bili tam, mislim, da ste dejali, da je bilo to zelo korisno. Gospoda Kiniča bo sedaj predstavila predlog tega poročila. Prosim, beseda je vaša. Potem pa bomo slišali še počevalce v senci, se pročem vsem za to zamudo. Katrina, prosim. Prajse. Jo, ej, eh, Ja, hvala, hvala predsedojoči Moraes. Najprej moram reči, da me zelo veseli, da sem smela prevzeti ta dosje in da je to moja prva naloga eh, v tem odboru. Kajti zlasti tema mladoletnikov je tema, s katero sem se v Italiji že zelo dolgo ukvarjala. Najprej kot sama državna tožilka in kasneje tudi eh, v drugih funkcijah. V praksi sem torej izbrala veliko izkušenj in to je bilo zelo koristno pri proučevanju tega predloga eh, in tudi pri delu, ki sem ga opravila. Eh, lahko sem eh, pravzaprav pogledala, katere cilje zasledujemo in kako bi jih lahko dosegli za predelavo te direktive. Mislim, da sta pomembna zlasti dva cilja, na katera eh, se želi dobiti odgovor. In sicer eh, čuvanje eh, pravic mladoletnih oseb in potem tudi ostrezne postopkovne garancije, ki morajo veljati v vseh državah, članicah in v različnih pravosodnih sistemih. Govorimo o kazenskem postopku, kjer Eh, pravosodni organi ravnajo ustrezno, neutralno in objektivno. In eh, to mora seveda veljati tudi takrat, eh, če je osumljeni ali obdolženi otrok ali mladoletna oseba. Direktiva, o kateri danes govorimo, Eh, določa nekaj pomembnih postopkovnih eh, garancij. Že sami ste spomnili na to, eh, da bo ta direktiva del svežnja tako imenovanega roadmapa za zagotovitev postopkovnih garancij osumljenih, obdolženih v kazenskih postopkih iz leta 2009. Gre tudi za vzajemno eh, priznavanje pravosodnih eh, sklepov v postopkih in tudi za oblikovanje ustreznega eh, pravosodnega prostora in dela potekajo na različnih frontah. V primerjavi z drugimi um, direktivami je direktiva o mladoletnih osebah direktiva, za katero se zdi, da bo imela omejeno področje delovanja, kajti področje delovanja te uh, direktive je seveda omejeno na mladoletne osebe. Uh, Eh, hkrati pa moram tudi povedati, da je domet te direktive dokaj eh, velik, kajti za razliko od drugih eh, ukrepov, ki so lahko bi rekli monotematični in zadevajo procesne garancije, ehm, vsebuje direktiva o mladoletnih osebah katalog različnih pravic Eh, ki eh, naj bi veljale za mladoletne v kazenskih zadevah in ki so tu strnjene eh, v enotni strukturni korpus. Zato, da bi zagotovili mindes, minimalni nomen in da bi upoštevali specifične zahteve, ki veljajo za mladoletne osebe. Po mojem mnenju je to velik korak naprej, Eh, pri oblikovanju pravnega okvira eh, v postopkih zoper mladoletne osebe. In sicer česa takega sedaj še nimamo, kot je bilo rečeno, tudi na zaslišanju, na katerega ste se predsedujoči pravkar sklicevali. Zlasti pa bi eh, želela povedati naslednje. Vemo, da danes obstajajo različni pravni predpisi za mladoletne osebe, eh, ki so predmet kazenskih postopkov in da poznamo različne pravne prakse od države do države. Ta direktiva eh, želi doseči tudi določeno eh, poenotenje, zato da bi premustili te razlike. Predlog je proučil že prejšnji poročevalec, Eh, in splošna usmeritev eh, sklepa predhodnega poročevalca je nekaj, kar vsekakor lahko podprem za velikim prepričanjem in za veliko energijo. Moramo eh, nadaljevati delo na tej direktivi, kajti to bi lahko predstavljal pomemben korak pri zagotavljanju pravic v kazenskih zadevah za mladoletne osebe. Eden izmed aspektov predloga komisije je tudi predlog eh, eh, pravne eh, pomoči in da se temu ni mogoče odpovedati. To se mi zdi zelo, zelo pomembno in sicer um, podpora strani odvetnika je dejansko strateškega pomena, kajti pri tem um, ne mislim samo na izid kazenskega postopka, ampak tudi na to, da se zagotovi, da dejansko ohranimo vse pravice otroka. E, za druge vidike e, pa želim še opozoriti na izjavo o pravicah e, napram otroku. In sicer eh, je tu predviden eh, nastop eh, otroka v sodnem postopku, potem obveznost, da odvetniki in državno težil, tožilstvo dobijo ustrezne informacije o pravicah otroka in da se podajo tudi ustrezna pojasnila, če gre za odzem prostosti. Ampak to je pravzaprav samo izhod v sili, če dejansko ni nikakršnih alternativnih eh, možnosti eh, in odzem eh, prostosti oziroma pripor otroka se mora vršiti ločeno od odraslih, razen če obstajajo dobri razlogi za drugačno ukrepanje. To so najpomembnejši ukrepi, ki jih prav gotovo lahko podpremo. Eh, poskušala bom doseči konsens eh, in eh, uskladiti različne predloge sprememb. Morda lahko predvidimo tudi razširitev obsega postopkovnih zagotovil, garancij, Eh, podanih je bilo že nekaj predlogov, kako bi lahko povečali eh, obseg teh garancij, ki so bile predvidene v prvotnem eh, predlogu, zlasti, ker zadeva drugi člen torej področje uporabe in sicer, eh, da se to razširi na tiste, ki so že dopolnili 18. Eh, leto, eh, če je do kaznivega dejanja prišlo pred 18. letom starosti. V mednarodnih dokumentih v preteklih letih je vedno bilo tako, da se je nekoga smatralo za mladoletno osebo, če je do kaznivega dejanja prišlo v obdobju, ko ta oseba še ni dopolnila 18. leta seveda. E, imamo tudi e, druge predloge za reširitev postopkovnih garancij, naprimer 32-43, skratka drugi odstavek 12. člena zaščita mladoletnih oseb e, pri določenih postopkovnih e, vprašanjih. Eh, tu naj bi eh, zagotovili, da so strukture primerne, učinkovite eh, in da je obravnava otrok primerna in da če so otroci v priporu, da morajo kljub temu ostati ohranjene njihove temeljne pravice. Še nekaj pojasnil samo, potem bom tudi že zaključila. Eh, tretji člen, naprimer, in sicer eh, se tu predlaga eh, uvedba tam, kjer obstaja dvom glede vprašanja, ali je nekdo mladoletna ali ne, kako ravnati torej v tem primeru. Peti člen, obveznost informiranja napram nosilcem starševske odgovornosti. Eh, tudi tu eh, je dodatek, eh, kako ravnati, če ni mogoče identificirati nosilcev starševske skrbi, ali je to oseba, ki jo navede otrok, če pa otrok ne navede nikogar, je to oseba, ki jo imenuje pristojni organ in s katero se mora otrok strinjati. Potem je še nekaj drugih eh, stvari, vendar pa eh, bi omenila samo še dve zadevi in sicer uvedba eh, novega odstavka na začetku 12. člena, kjer gre za obravnavo otrok, ki mi je bila odzeta prostost, to v prvotnem besedilu ni bilo predvideno in uvedba člena. Eh, pri kršitvi pravici z drugih direktiv. Eh, tu se bom ustavila, gospod predsedujoči Moraes, ne le zato, ker imamo malo časa, ampak tudi zato, ker se osebno zavedam, eh, da na to temo obstajajo različna mnenja. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so me podpirali, ki so mi pomagali. Kot že je rečeno, poskušala bom upoštevati, kar se da vse predloge sprememb. Yeah. Ja. Thank you very much, uh, Hvala, Katrin. Ja. Lepo je, ko kolega ima osnovne informacije in poda takšno poročilo. Bil sem tam na zaslišanju 11. novembra in sedaj ne želim preveč pospeševati razprave, ker to je zelo zanimivo področje, tako kot tudi že ta predstavitev 11. Sedaj žal mi, ampak Se veste, kako je bilo, komisar je bil tukaj dolgo časa in hmalo potem imamo še drugo vprašanje in kamera glede krovnega sporazuma. Zato nijo veliko časa, to želim poveti. Zato me zanima, kateri poročevalci v senci želijo govoriti. Gospod Čaki, ja, v redu, ni problema. Kaj pa drugi, kdo še želi govoriti v spravi? Ali lahko sedaj poveste, Lores? Silvija, von, ja, v redu. Lahko sedaj zaključimo seznam, bilo to v redu. Gospod Čakijo prvi, kot uh, poročevalec za EPP, prosim. Poročevalec za Sence. Bom poskušal biti kar se da kratek. Ja, moram, moram biti kratki, res prosim, ker nam zmanjkuje časa. Hvala. naj pozdravim ta odličen predlog. V celotnem odboru mislim, da se med strankami, skupinami strinjamo, kaj storiti, želimo visoko kakovost tega dokumenta. Mislim, da je neizogibno minimizirati te travme, ki se jim izpostavljajo otroci. Zato moramo vse vsa ta zaslišanja tudi posneti na videu oziroma audio. Včasih so nekateri otroci ali pa mladoletniki že skoraj da polnoletni, včasih je težko gotoviti, koliko so dejansko stare. Mislim, da moramo tudi ta pristop ocene uskladiti na evropski ravni. Tukaj lahko morda predvidevamo, da je otrok mladoleten in stvar je v tem, da so otroci vedno še posebej renljivi oziroma izpostavljeni. Zato je treba poštevati številne dejavnike, naprimer v redu osebnost otroka, kakšna je zrelost otroka, potem gospodarska, socialna situacija, družina in podobno. Prav tako je treba govoriti tudi o posamečnih ocenah. Smo sedaj komaj na začetku postopka, ampak naslednja faza pa mislim, da bo to, da bi pripravili predloge sprememb. Skupaj spročevalko in pa s kolegi. Bomo, mislim, da lahko pripravili odlično podlago za pogajanje s svetom. Najpomembnejši cilj je, da bolje zagovarjamo pravice otrok med postopkom. Hvala. Hvala, gospod Čaki, lepo, da ste vi tako kratki, res hvala. Sedaj pa e FDD, Laura Ferrara, pričakaj v senci, prosim. Grazie, presidente. Hvala, predsedojoči. Hvala, kolegici Kiniči. Lahko izrečem samo čestitke in zahvalo. Očitno imate ustrezne kompetence da ste lahko poročevalka za tako pomembno temo. Popolnoma se strinjam eh, s tem predlogom in še prav posebej me veseli, da je bil sprejet tudi amatma 14, pa tudi 21, da ne gre samo za prisotnost odvetnika, ampak tudi za nekoga, ki nosi starševsko odgovornost. Prav tako eh, je pomembna individualna ocena otroka eh, in eh, postopkovne garancije za mladoletne osebe. Mislim, da bi stvari lahko še nekoliko razširili, ampak veselim se že tega poročila. Hvala, predsedujoči. E, čisto na kratko, torej zahvala poročevalki za poročilo. Pogledala sem si to poročilo, amadmaji so zelo dobri in sicer krepijo pravice otrok e, in to, kar mi je med drugim še prav posebej všeč, to je že omenila tudi poročevalka, to je tretji člen. Eh, da če natančno ne vemo, eh, koliko eh, let ima otrok, da v dvomu odločimo v korist otroku. To je treba podpreti in upam, da bomo to poročilo potem tudi sprejeli za veliko večino, zato da bi zaščitili in okrepili pravice otrok. Ja, res, hvala lepa, sploh ne glede na to, da ste podpredsednica parlamenta nekega dne sem želel to izkoristiti. Rok za vložitev predloga sprememb um, se je spremenil 6. februar do 12. je sedaj nov datum. 6. januar. Glede, res me zanima, koliko časa imamo. Res hudo, res hudo, kako hudo je s časom. Torej, ni tako zelo hudo ali kako? Ni, ni še katastrofalno. Komisija, minuto, prosim, vam, ali pa v redu, par minuto. No. Komisija. Prosim, če se osredotočite na to, kar je želja povedati Katrinu. Hvala, gospod predsednik imenu komisije res toplo pozdravljam ta osnutek poročila poročevalki. In tukaj mislim, da bo dosežen napredek pri tem pomenu doseju. Pozdravljamo ta predlog, kajti tukaj se ohranja ambiciozen celostni pristop komisije. Pravzaprav gre ta dokument še celo dlje. Ne bi šel v podrobnosti, ampak kot je povedala gospa Kiniči, najbolj pomembno vprašanje je nujna pomoč odvetnika. Tukaj bi res cenili, eh, da bi se ohranil naše začetne ambicije. Naj omenim še odstopanja in pa najvišji interes otroka. Ti predlogi so zanimivi, tako da ne bo tukaj eh, preveč nejasnih kriterijev sorazmernosti. Pa še nekaj v imenu komisije bi rad podaril, gospod predsednik, da želimo čim bolj sodelovati z odborom Libe in pa s poročevalko, tako da se pripravi ustrezen okvir za sprejem tega poročila in pa za ustrezno izvajanje trialoga. Hvala in hvala, da ste bili kratki. Sedaj pa italijansko predsedstvo, gospod Mataj, prosim, italijansko predsedstvo. Uh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Kiniči, za njeno poročilo, uh, ki je za nas izjemno zanimivo. Strani sveta lahko povemo, eh, da potrjujemo eh, tiste cilje, ki jih omenja tudi poročevalka. Skratka, to so tudi cilji, ki jih ima svet in sicer želimo eh, okrepiti postopkovne garancije mladoletnih oseb, ki so predmet kazenskega postopka, ker so še posebej nezaščitene. Eh, in ehm, želimo tudi eh, doseči ustrezne cilje kazenskega postopka, kajti konec koncev gre pri kazenskem postopku za to, da se ugotovi, ali je nekdo storil kaznivo dejanje in eh, se potem ustrezno sankcionira oziroma da se zaščiti tudi žrtev. Eh, to je na vsak način potrebno upoštevati. Eh, kar zadeva točke, ki so bile omenjene, imam eh, zelo malo časa, zato mislim, da se ne bom ustavljal pri posameznih točkah. Svet se je že junija ukvarjal z to točko namreč, da je potrebna pravna pomoč v obliki odvetnika in potem še ta individualna ocena. Oc oc oc oc oc oc oc oc oc Eh, svet in parlament imata tu zelo eh, sorodna stališča in mislim, da bomo lahko dosegli konsens. Eh, pri nekaterih točkah obstajajo še različna mnenja, ampak mislim, da eh, če si bomo vzajemno razložili eh, predloge, potem mislim, da se bomo lahko sporočevalko gospod Kiničevo tudi dogovorili. Mi kot predsedstvo sveta bi seveda čim prej radi začeli pogajanja za Evropskim parlamentom, vendar pa terminski načrt dela proti nam. No, kakorkoli že, kot svet želimo še enkrat potrditi, eh, da smo pripravljeni ta predlog eh, podpreti in da upamo, da bomo čim prej eh, imeli na voljo stališče parlamenta, da bomo lahko sodelovali z delegacijo parlamenta, da bomo pripravili besedilo, ki bo spremljivo za obe inštituciji. Hvala. Hvala. Ustavili smo tudi rok, tako da lahko to točko zaključimo. Hvala lepa vsem. Ne vem, kako nam je uspelo, ampak ura je 17.45 in prihajamo na točko brez nozočnosti javnosti. Torej, kolegije oziroma osebe, ki ne smejo ostati v prostoru, prosim, da dvorano zapustijo. In to prosim čim hitreje. We have two, received two mails from Mrs. Hansen, Mrs. Uh, Mr. Albrecht, uh, not happy with in camera on the oh. safe.